Bien. Mes chers collègues, je vous propose... Dragi kolegi in kolegice, predlagam, da zasedete svoja mesta. Hvala, da ste danes z nami. Tukaj v tej eh, veliki dvorani čaka nas popovdanska seja. Preden pa začnemo z delom, bi rada vsem skupaj zaželila srečno novo leto 2018, veliko osebne sreče, tako za vas, kot tudi za vaše družine in prijatelje. Seveda pa enako velja tudi za naše poklicno delo tukaj v odboru za boj proti terorizmu, kjer se ukvarjamo s to tematiko v srcu Evrope eh, v Evropskem parlamentu. Predlagam, da sedaj začnemo eh, z delom. Prva točka je sprejetje dnevnega reda. Ima kdo kakšen komentar? Če ne, je osnutek dnevnega reda potrjen in sprejet. Na to druga točka sporočila predsednice. Novih sporočil eh, od zadnje se je pred božičnimi prazniki nimam, kar pomeni, da lahko takoj preidemo k tretji točki na njenem redu. Gre za izmenjavo mnen z gospodom Michaelom O'Flertyjem, direktorjem Agencije Evropske unije za temeljne pravice. V veselje nam je, da lahko v naši sredi pozdravimo direktorja Agencije za temeljne pravice, ki je k nam prišel uh, z Dunaja, prek Avstralije, če se ne motim. Z nami je zato, da poda izjavo, pa tudi seveda in predvsem, da se z nami pogovori. In eh, zato se mu zahvaljujemo. Kot eh, veste, kolegi in kolegice, smo že v začetku pri pripravi mandata našega odbora prišli do eh, odločitve, ki smo jo potrebovali tekom eh, prejšnjih sej odbora, da bomo eh, temeljne pravice in človekove pravice obravnavali eh, horizontalno ob obravnavi vseh tem, o katerih se bomo pogovarjali v našem odboru. Kot vsi veste, je Agencija za temeljne pravice vedno izpostavljala pomen takšnega pristopa na podlagi eh, pravic pri upravnavi varnosti. Izpostaviti je treba naprimer boj proti radikalizaciji, eh, žrtve terorizma in eh, druge ukrepe, ki so bili že sprejeti, ki bodo sprejeti, ki morajo biti sprejeti na področju izmenjave informacij znotraj Evropske unije. Tudi te teme agencija sistematično obravnava. Agencija se ukvarja tudi z zaščito človekovih pravic v okviru interoperabilnosti različnih eh, storitev in služb, eh, tudi pri nadzoru nad zunanimi mejami. Gre tudi za eh, zaščito zasebnosti, zasebnega življenja in osebnih podatkov. Kot veste, in to bom še enkrat ponovila, obstaja odličen dokument, ki je bil objavljen Jan, eh, sobrečujem, julija eh, leta 2017 eh, in predlagam, da ga sekretarjat pripne k zapisniku današnje seje, ker gre res za odličen dokument agencije. Predlagam, da gospodu Oflertiju predamo besedo, tako da bo lahko spregovoril o glavnih vidikih spoštovanja temeljnih pravic pri boju proti terorizmu, s čimer se ukvarja, ukvarja naš odbor. Predlagam, da sedaj prevzamete besedo za 15, največ 20 minut, recimo. In eh, sprejeli ste že ta eh, princip, eh, na to bomo prešli v fazo vprašanj in odgovorov. Upravičujem se že kolegom, ampak verjetno bom precej stroga v začetku leta. Eh, eno minuto boste dobili za vprašanje, tako da bo lahko gospod direktor eh, imel dovolj časa na voljo za odgovor. Na ta način bomo zagotovili eh, tekočo, natančno razpravo. Gospod Oflerti se bo lahko odzval takoj na vsako vprašanje kolegov in kolegic. Še enkrat hvala, gospod direktor, za vašo prisotnost, za vašo pripravljenost pri sodelovanju v tem odboru in izvolite besedo. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje poslanci in poslanke. Dovolite mi, da eh, vam čestitam za vaše delo tukaj v odboru za boj proti terorizmu. To je nujno eh, delo, če želimo zagotoviti eh, temeljne pravice v Evropski uniji. Teroristična dejanja seveda posegajo v temeljne pravice, posegajo v pravico do življenja, ta pa je predpogoj za vse pravice. To je za nas še posebej pomembno danes, tri leta po eh, groznih eh, napadih v Parizu. Gospa predsednica, vaš eh, odbor naj bi ocenil učinkovitost ukrepov, ki smo jih sprejeli za boj proti terorizmu, tudi vpliv njihovih, eh, eh, vpliv teh ukrepov na temeljne pravice. Pogosto danes slišam, slišimo, da moramo izbrati bodi si več vor, varnosti, bodi si um, ehm, več pravic, čež da je to igra z ničelno vsoto. Ampak to ni res. Varnost in eh, pravice lahko gredo z roko v roki. Spoštovanje temeljnih pravic ni ovira uh, za varnost, je prava pot v smeri uh, večje varnosti, boljše varnosti mednarodno pravo, Evropska unija, Svet Evrope, Združeni narodi, pa tudi nacionalne eh, ustavne obveznosti obstajajo tudi takrat, ko se moramo soočiti eh, z izzivi terorizma. Ti pravni okviri vsebujejo precej fleksibilnosti, ki nam omogoča, da se učinkovito eh, odzivamo na to vrstne izzive. Kar pa se tiče omejevanja, pravic pa Eh, spoštujemo načela zakonitosti, eh, nuje, sorazmernosti in eh, nediskriminacije. Delo Agencije za temeljne pravice na več področjih temelji tudi na mojih osebnih izkušnjah in naše delo kaže, da na temeljne pravice ne moremo gledati kot na uh, oviro pri uh, našem prizadevanju za varno družbo, v, lahko, uh, v kateri lahko odraščajo naši uh, otroci. Na podlagi načel, ki sem jih izpostavil, lahko vzpostavimo eh, trajnostno eh, ozračje varnosti v državah članicah Evropske unije. Danes želim eh, spregovoriti o več različnih temah, seveda ne bom mogel obravnavati vseh elementov temeljnih pravic. Dotaknil pa se bom glavnih sklepov agencije in se osredotočil na tri področja. Prvič, izogibati se je treba radikalizaciji. Drugič, govorili bomo o varnosti in migracijah. In tretjič, govorili bomo tudi o nacionalnem izvajanju eh, zakonodaje z področja boja proti terorizmu. Najprej vprašanje radikalizacije. Toplo pozdravljamo delo vašega odbora, kar se tiče izogibanja radikalizaciji in eh, reševanja drugih eh, vzrokov terorizma. Agencija za temeljne pravice še naprej zbira podatke, s katerimi vam pomagamo pri vašem delu. Naprimer, novembra lani smo objavili največji pregled Eh, podatkov eh, o izkušnjah eh, evropskih muslimanov, kar se tiče, kar se tiče diskriminacije, nadlegovanja in nasilja. To je, bil, to je bila največja raziskava doslej. 10.500 ljudi je pokrila v 15 državah članice Evropske unije. Šlo je za migrante prve in druge generacije, več kot polovica pa jih je državljano Evropske unije. Dovolite mi, da začnem tam, kjer me morda ne bi pričakovali. In to so dobre novice eh, te raziskave, ki je tako pomembna pri naši strategiji za boj proti radikalizaciji. Te migranske muslimanske skupnosti v veliki meri eh, zaupajo institucijam Evropske unije in to v večji meri kot pa eh, splošna javnost. 81 odstotkov sodelujočih je dejalo, da se čutijo blizu institucijam, 76 odstotkov pravi, da Eh, se resnično močno zanašajo na institucije in na tem lahko gradimo, ko si poskušamo prizadevati za uh, družbo, ki spoštuje vse. Biti pa moramo previdni. Trend se lahko spremeni v primeru diskriminacije in nadlegovanja. In če takšnim dejanjem ne nasprotujemo, če jih dovoljujemo, potem uh, na nek način stran mečemo potencial, ki obstaja. Agencija zato meni, in to je eden od naših eh, sklepov v zvezi s to raziskavo, pa tudi v zvezi z drugimi raziskavami, da si moramo pri boju proti radikalizaciji eh, prizadevati za eh, boj proti diskriminaciji in nadlegovanje na delovnem mestu, naprimer pri zagotavljanju različnih storitev v izobraževalni sferi in v različnih drugih kontekstih boriti se moramo nenehno proti sovražnemu govoru in eh, dejanjem na podlagi sovražnega govora in sovražnim dejanjem kot takšnim. V Agenciji za temeljne pravice smo se veliko naučili eh, o tem, kakšne strategije za vključevanje v družbo delujejo in eh, kaj povzroča uspeh, kaj privede do neuspeha. To ste izpostavili tudi v tem odboru, ko ste govorili o uh, Eh, boju proti radikalizaciji. Dovolite mi, da izpostavim nekaj elementov iz dokumenta, ki smo ga objavili pred letom dni. Delovati je treba lokalno. Lokalni ukrepi delujejo bolje kot preveč centralizirani ukrepi. Na podlagi mest, na podlagi vasi, na primer, eh, tam so rezultati boljši. Drugič, to je eh, jasno, ampak to moramo ponovno izpostaviti, strategije za vključevanje je treba razvijati v sodelovanju s skupinami, ki jih želimo vključevati v družbo in v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom. Spoznati se morajo tako, da so del rešitve. Tretjič. Obrati moramo eh, pristop na podlagi spola pri vključevanju. Pogosto uh, smo neutralni, kar se tiče spola, ampak to ni vrednota, to pomeni, da se izognemo uh, Eh, izkušnjam žensk, naprimer, in to je treba upoštevati, ko iščemo rešitve v prihodnosti. In še četrtič, naše delo eh, kaže, da pri izvajanju strategij nismo dovolj natančni pri nadzoru. Marsikaj bi lahko izboljšali v državah članicah, marsičesa bi se lahko naučili, izboljšali te strategije v prihodnosti. Gospa predsednica, to analizo, te sklepe, eh, ta stališča smo že predstavili viso, eh, skupini na visoki ravni komisije za boj proti radikalizaciji. S tem smo želeli izpostaviti dejstvo, da se je treba boriti proti radikalizaciji z eh, zelo strogimi ukrepi iz vidika varnosti, to je res. Po drugi strani pa se moramo zavezati k delu skupnostmi. Eh, spoštovati je treba različna stališča Eh, in eh, raznolikost ljudi v policijskih eh, silah, spoštovati posameznike in njihove skupnosti. Kot nekdani glavni komisar Nacionalne komisije za človekove pravice vam lahko povem, da je takšen pristop, takšen mehak, družbeni pristop zelo uspešen. Bil sem glavni komisar v komisiji za Severno Irsko in takšna strategija, takšna mhka strategija je v veliki meri prispevala k temu, da smo se lahko izognili napakam, ki smo jih naredili v preteklosti. Sedaj pa bi se rad dotaknil treh področji, ki, eh, naslednjega področja, ki se eh, tiče migracij in eh, varnosti. Julian King, komisar Julian King je v tem odboru povedal, da Eh, je treba razlikovati med migracijami in varnostnimi vprašanji. Pravilno je izpostavil, da če združujemo te teme, eh, dajemo orožje v roke ekstremistom. S tem se strinjam. Obenem pa posegamo tudi v ustrezno raven zaščite človekovih pravic za eh, nedolžne ljudi, med katere vključujem tudi otroke. Ne eh, želim dejati, gospa predsednica, da eh, morate kar pozabiti na to varnostno lupo, s katero gledamo na migracije. Ne, to je potrebno. Ampak pri tem je treba upoštevati tudi kontekst, ki ne problematizira migracij kot eh, nekega izvora um, nevarnosti. Tudi o tem je Julian King govoril to je eh, tema, s katero se ukvarjamo. V Agenciji za temeljne pravice pripravili smo že več mnen za Evropski parlament o človekovih pravicah in migracijah, naprimer, kar se tiče spoštovanja temeljnih pravic ETS-a. Prispevali smo tudi k delu uh, skupine na visoki ravni komisije o interoperabilnosti podatkovnih uh, sistemov uh, na področju meja. In eh, dotaknil bi se še posebej tega vprašanja interoperabilnosti, ki je v srčiki vašega mandata. Najprej bi povedal, da Agencija za temeljne pravice razume interoperabilnost. Potrebujemo eh, jo zaradi več razlogov, za, za eh, večjo varnost, pa tudi zato, da zagotovimo spoštovanje temeljnih pravic, da naprimer lahko sledimo otrokom. Interoperabilnost podatkovnih sistemov bi morala olajšati uh, sledenju uh, in iskanju pogrešanih otrok. Ampak takšno interoperabilnost lahko in moramo zagotoviti tako, da ne posegamo v človekove pravice, da te pravice zaščitimo. In v tem kontekstu smo pripravili uh, naš prispevek za skupino na visoki ravni. Izpostavili smo več elementov. Naprimer, načelo uh, omejitve glede na namen. To načelo je treba spoštovati. Dokumenti se lahko uporabljajo zgolj, če so bili uh, zbrani, pripravljeni v določen namen. Izpostavili smo tudi pomen natančnosti podatkovnih eh, sistemov. Preveč napak eh, se pojavlja in eh, na te pogosto naletimo pri našem delu. V zadnjih mesecih smo naprimer pripravili več intervjujev za uradnike za priseljence na mejah in več kot polovica jih je dejala, da so zaznali velike napake pri vnosu podatkovne sisteme. Naprimer v vizumskem informacijskem sistemu in v šengenskem informacijskem sistemu. Napake vodijo v težave v zvezi s človekovimi pravicami, seveda. Vodijo pa tudi v varnostne težave. Nenatančni podatki pomenijo, da imamo v rokah eh, manj občikovit sistem, ki ne more eh, podpirati varnostne sisteme tako, kot bi jih moral. Komisija je že pripravila Eh, predloge v zvezi z interoperabilnostjo, eh, ki jih je pripravila na podlagi skupine na visoki ravni. In ti predlogi so do določene mere upoštevali eh, stališča agencije in to pozdravljamo. Predlogi pa vsebojajo tudi elemente, ki se jim skupina na visoki ravni ni posebej posvečala, vseeno pa posegajo v človekove pravice in te bi rad sedaj izpostavil. Dokumenti vsebujejo predloge v zvezi z eh, kapaciteto interoperabilnosti za eh, zaznavanje eh, več vnosov enega posameznika in pa zmogljivost prek interoperabilnosti za identifikacijo državljanov tretjih držav z vidika javne varnosti, kot je ta identificirana v nacionalni zakonodaji rad bi samo izpostavil, da se skupina na visoki ravni tem vprašanjem ni posebej uh, posvečala, kar pomeni, da jih mora parlament pa tudi druge institucije uh, resno obravnavati. Na to bi se rad dotaknil še nacionalnega izvajanja eh, zakonodaje Evropske unije na področju boja proti terorizmu. In tukaj bi rad izpostavil dva elementa, če dovolite. Prvič, ta parlament je že upravil veliko dela za to, da bi uh, unesel eh, jasne varovalke v direktivo o boju proti terorizmu, ki je bila sprejeta lani. Na vkljub dobremu delu pa bo veliko odvisnega od eh, nacionalnega izvajanja te direktive. Še posebej, kar se tiče konceptov, ki omogočajo eh, več manirskega prostora za tolmačenje na nacionalni ravni. Naprimer, prekrški, kot je posredno pozivanje k terorizmu. Agencija meni, da je treba spoštovati vse varovalke na področju temeljnih pravic. Te morajo biti uh, eksplicitno del nacionalnega izvajanja in nacionalne zakonodaje. Drugič, direktiva vsebuje zelo uh, pomembne določbe uh, eh, z področja podpore in zagotavljanja pravic uh, žrtev terorizma. O tem se je treba prav tako redno pogovarjati. Uh, temu sem bil priča uh, pri svojem delu na Severnem uh, Irskem. Osredotočali smo se na žrtve terorizma. To je eh, bila zelo pomembna kategorija našega dela. In uh, elementi direktive, ki se nanašajo na pravice žrtev terorizma, morajo biti pravilno uh, unešeni in prevedeni v nacionalno zakonodajo. In to sem želel izpostaviti. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, uh, Ob koncu bi se rad v imenu Agencije za temeljne pravice še enkrat zahvalil odboru in vam za vaše pomembno delo, ki je nujno, vsaj z našega vidika. Menimo, da je na podlagi tega dela lahko ugotoviti, da uh, ti dve kategoriji med sabo ne tekmujeta. Eh, s tem, ko zagotavljamo spoštovanje temeljnih pravic, lahko zagotovimo tudi večjo varnost in eh, Agencija za temeljne pravice vam bo pri tem delu eh, pomagala še naprej. Imamo obstoječe podatke, nekaj eh, več sem povedal tekom predstavitve, smo pa vam seveda na voljo tudi, če imate kakšne dodatne zahteve po dodatnih analizah. Hvala. Euh, Najlepša hvala, gospod direktor, za to predstavitev. To zelo gosto, aktualno predstavitev ki brez dvoma poraja veliko vprašanj v eh, mislih kolegov in eh, kolegic, ki bodo sedaj podali svoje vprašanja, komentarje in stališča. Začela bo eh, Katarina Kineči, na to Birgit Zippel, Jeffrey Van Orden. No, bomo kar začeli. Eno minuto imate, izvolite. Grazie, grazie, predsednica, grazie, mister Flyer. Najlepša hvala gospod O'Flaherty, za to predstavitev. Podali ste nam dober pregled tega področja. Pomembno je, da združimo vprašanje varnosti in temeljnih pravic. In eh, veseli me, da ste izpostavili, da ti dve, ti dve kategoriji med sabo ne tekmujeta. Izpostavili ste tudi eh, direktivo eh, o boju proti terorizmu, na kateri sem sama delala. Prav imate, sedaj je treba sprejeti ustrezne ukrepe na podlagi te direktive. Sama bi še posebej izpostavila vprašanje radikalizacije. Kot veste, do radikalizacije prihaja predvsem na spletu, in žrtve radikalizacije so predvsem mladi. Vse poteka tako hitro, da eh, temu težko sledimo. Potrebujemo eh, nekako ustrezen eh, kulturen pristop. Zanima pa me, kakšne so vaše ideje, kako zagotoviti, da bomo izbrisali ta sporočila, da bomo stopili na prste tistim, ki radikalizirajo mlade. do radikalizacije prihaja tudi v eh, zaporih. Seveda je treba spoštovati eh, tradicije in kulturo eh, zapornikov, to počnemo v Italiji, ampak ne smemo dovoliti, da zapori postanejo centri radikalizacije. Ukrepati moramo tudi z tega vidika. Tisti, ki so že bili radikalizirani, tiste moramo deradikalizirati. Najlepša hvala. Izvolite, gospod Oflerti. Najlepša hvala. Gospa predsednica nam je povedala, da eh, pri eh, razpravi igramo ping-pong, sedaj vem, kaj to pomeni. Hvala, gospa Kiniči. Res je, dejanje radikalizacije pogosto zaznamo na spletu, ampak to je ponovadi zgolj zadnji korak v nekem širšem okviru Eh, vzpostavitve neke ranljive točke eh, posameznika. Tam na to pristane in se v eh, posameznika zažre ta radikalizacija. In ponavadi to uspe v manjši meri, če ljudje niso jezni, če so vključeni v družbo in tako naprej nočem se ponavljati, ampak če eh, se z radikalizacijo ukvarjamo zgolj v tej končni točki, pri tem končnem sporočilu, to pomeni, da pozabljamo na to, kar se dogaja od otroštva naprej. Seveda pa eh, že imamo več ukrepov za boj proti radikalizaciji na spletu. Komisija ima na primer eh, pobudo za podporo izbrisa kaznivih, kaznivih sporočil eh, sovražnega govora. Mi delamo na projektih za um, medijsko pismenost, seveda ni na nas, da zagotavljamo usposabljanje na tem področju, je pa na nas, da razvijamo uh, module, uh, ki jih na to dajemo na voljo šolam, uh, različnim uh, centrom in tako naprej. Tako da ljudje na to dobijo orodja, s katerimi lahko razlikujejo med eh, lažnimi novicami in resničnimi novicami, eh, med eh, resnico in lažjo. Kar pa se tiče pravic zapornikov, pa seveda zapori niso v neposrednji pristojnosti Evropske unije in Agencija za temeljne pravice se ni eksplicitno ukvarjala s tem v tem kontekstu. Spomnil pa bi, da so verske pravice, tako kot ostale pravice, prav tako predmet eh, neke omejitve. Če lahko na podlagi načel uh, zakonitosti, uh, nuje in sorazmernosti uh, omejimo te pravice, uh, zato da bi dosegli cilje, ki ste jih sami izpostavili, je to prav uh, gotovo področje, ki uh, mora biti deležno naše pozornosti. Hvala. Sedaj pa Jeffrey, Jeffrey Van Orden za eno minuto. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednica, in hvala vam, gospod Oflerti, za vaše komentarje. Razumem, da se moramo izogniti uh, združevanju uh, uh, vprašanj uh, varnosti in migracij, ampak kar se tiče uh, islamskega terorizma, sta ti dve temi povezani. Uh, Eh, večina terorističnih dejanj, ki eh, so bila storjena v Združenem kraljestvu v zadnjih letih. Eh, večino teh dejanj lahko pripišemo tistim z migranskim ozadjem v Združenem kraljestvu. Vseeno pa vsako leto prihaja do novih obsežnih migracij iz držav, ki imajo popolnoma drugačno kulturo, drugačen koncept eh, vladavine prava in ki so eh, pogosto sovražne državam, kot so eh, naše. Ljudje, ki pridejo v naše države, na to padejo v skupnosti, ki so morda včasih celo hujše kot tiste pri njih doma. In namesto, da bi uspeli uh, iziti iz teh krogov, pade v roke ekstremistov. Zdi se mi, da ne moremo več nadaljevati po tej poti. Najprej je treba uh, priznati, da ti odnosi obstajajo in na to je treba nekaj spremeniti. A menite, da bi lahko na nov način uh, definirali nekatere vidike človekovih pravic z vidika izzivov, s katerimi se soočamo, uh, izzivov, ki so vsaj v neki meri eksistencialne eh, narave. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednica. Hvala, gospod Van Orden. Ne moremo govoriti o posameznih eh, dejanjih, eh, terorističnih dejanjih v eh, Združenem kraljestvu, ampak v Evropski uniji ne velja, da večino terorističnih dejanj povzročijo ljudje ki imajo migransko ozadje prve ali pa druge generacije. Večinoma gre za državljane uh, zadevnih držav članic. Tudi zaradi pomankanja empiričnih uh, podatkov se moramo izogniti uh, problematiziranju celotne skupnosti, uh, celotne skupine ljudi, kot so naprimer migranti. Podatki vedno znova kažejo, da Eh, ne opisujemo eh, ogromnih virov terorizma, eh, ko govorimo o migrantih in da jih ne smemo obravnavati na ta način. Migranti, ki so prišli v Evropo leta 2015, za njih velja, da jih je 52 takoj na prvi inštanci dobilo mednarodno zaščito. In to veliko pove. Veliko pove, tudi dejstvo, da ljudje bežijo iz držav, kjer divja vojna. In eh, tudi to pomeni, da obstaja potreba po mednarodni zaščiti. Ne pravimo niti, da eh, ne obstajajo slabi ljudje v migranski skupnosti, obstajajo tudi slabi ljudje v naših skupnostih, tako eh, kot tudi med migranti. Ne predlagamo, da na to vprašanje ne moremo gledati iz vedika varnosti pravimo zgolj, da ne moremo eh, celotne situacije obravnavati zgolj z vidika problematike terorizma. Zato, ker to eh, takšna obravnava ne bo zagotovila varnosti. Kar pa se tiče eh, spoštovanja človekovih pravic, gospod Van Orden je govoril o eksistencialnih vprašanjih. Po mojem mnenju ni prav, da to obravnavamo na ta način. Mednarodni okvir za človekove pravice je zelo fleksibilen instrument. Eh, ni veliko absolutnega v, eh, te, eh, v tem okviru. Vedno obstaja neka potreba po uravnoteženju, o omejevanju pravic in tako naprej. Še enkrat spoštovati treba načela nuje, zakonitosti in sorazmernosti, kar se tiče tega. Mencer. No, ideja ping-ponga, eh, gospa predsednica, je ta, da se lahko odzovemo. Ne, kolegi in kolegice, ideja ping-ponga je ta, da lahko sodelujejo vsi kolegi pri tem, ko zastavljamo vprašanja. Morda bomo imeli tudi drugi krok razprave, sedaj pa Ana Gomeš za eno minuto. Gospa predsednica, dovolite, celotna ideja tega tipa razprave je ta, da se lahko takoj eh, odzovemo na besede govornika, drugače ping-ponga ni. sam bi rad govorniku povedal, da se ni dotaknil vprašanja, ki sem ga eh, sam eh, zastavil. Veliko eh, teroristov je državljanov, to je res, ampak naš pristop mora biti bolj ustrezno oblikovan. Eh, imeti moramo pravico, da odločimo, kdo prihaja v naše države in če gre za ekstremiste, če gre za potencijalne teroriste, eh, moramo imeti pravico, da jih eh, pošljemo iz države in pogosto tukaj naletimo na oviro človekovih pravic. No, gospod Oflerti je odgovoril na vaše prvo vprašanje. Razprava se nadaljuje. Predlagamo, da še naprej besedo dajemo ostalim kolegom, tako da se bodo lahko izjasnili uh, vsi, ki se Eh, želijo. Eh, tako kot smo tudi začeli v začetku seje, če pa bo to eh, mogoče, če bomo imeli na koncu še dovolj časa, lahko na to gremo v nov krok razprave, v katerem boste izpostavili tudi druga vprašanja. Če to ne bo mogoče danes, danes popovdan, lahko to naredimo tudi v pisni obliki, gospod direktor se namreč tako ali tako pogosto uh, odzove na uh, naše, naša povabila. Sedaj pa gospa Ana Gomeš. For, um... Gospod Fleti, hvala, da ste poudarili to, da se brez človekovih pravic ne bomo učinkovito borili proti terorizmu, kajti če ne bomo vršteli človekovih pravic, se bomo spustili na kriminalni nivo teroristov hvala tudi za to, da ste opozorili na probleme diskriminacije. Eh, no, veliko radikaliziranih eh, migrantov prve in druge generacije je takšnih postalo zaradi slabe integracije v skupnostih naših družb. Moje vprašanje je povezano z potrebo po diversifikaciji v policijskih silah. To je še toliko bolj pomembno, ko slišimo poročila iz terena o tem, da te radikalizacije privedejo do še eh, večjih radikalizacij. Skrajno desne skupine so povezane z eh, skrajnimi eh, muslimanskimi skupnostmi ali pa z skupnosti migrantov. Koliko podatkov imate o tem pojavu? Hvala, gospa Gomeš, za vaše prijazne besede. E, res je, treba je spoštovati človekove pravice pri varnostnih strategijah. Ne samo zato, da se ne bomo spuščali na nivo kriminalcev, ampak tudi zato, da bomo imeli boljše rezultate na področju varnosti. Boljše rezultate bomo dobili, če se bomo izognili marginalizaciji skupin ljudi. E, varnostni sistem, ki bo kršil človekove pravice, pravice ne bo odpravil radikalizacije. No, eh, potem pa še, kar se tiče diversifikacije policijskih sil in tudi, ko gre za osebe v zaporih. Eh, naše ugotovitve vedno znova kažejo na to, da je treba zagotoviti prvič, da uh, Eh, integriramo te skupnosti in kaže tudi na to, da tega ne počnemo dobro do sedaj. Seveda vse skupaj je zelo težko. Eh, oprostite, da se vedno znova vračam eh, k moji osebni izkušnji. Na Severnem Irskem sem ugotovil, da dobra volja ni dovolj. Treba je premustiti te generacijske domneve o tem, kaj bi moral početi kdo v eh, družbi. Seveda pa vse skupaj odvisno tudi od političnih ukrepov na visoki ravni, državni ravni. Najlepša hvala za odgovore, za predstavitev teh izkušenj. Sedaj pa gospod Žerard Deprej za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod Oflerti, imam dve vprašanje. Prvič v zvezi z interoperabilnostjo dejali ste, da je ta lahko zelo uporabna pri zaščiti temeljnih pravic. Vaša agencija je eh, pripravila eh, poročilo, takrat, ko predloga komisije še nismo poznali. Ta predlog komisije sedaj obstaja in poskuša pozitivno odgovoriti na nekatera eh, tveganja, ki ste jih ocenili v vašem delu, priporočila, ki ste jih izpostavili v vašem poročilu. Boste aktualizirali vašo analizo, boste dopolnili vaš dokument, glede na to, da predlog komisije sedaj imamo na mizi, tako da eh, nekateri ne bodo mogli iz, um, izkoristiti uh, teh vrzeli. Na to drugič. Kaj pa v zvezi tistih, eh, ki so se borili eh, za islamsko državo v eh, Siriji in drugih državah, jih bomo, jih bomo dovolili, da pridajo nazaj oziroma ali jih bomo prepustili pravosodju v teh državah, obstaja določeno tega, seveda, z tega vidika. Najlepša hvala, gospod Depre. Dve natančni vprašanji, izvolite. Hvala, gospod Depre. Gre za dve različni točki. Torej, najprej v zvezi z interoperabilnostjo. No, eh, prvo analizo smo naredili v povezavi z delom skupine na visoki ravni. Eh, podali smo nekaj predlogov v zvezi z različnimi eh, IT sistemi, nekateri, nekatere pripombe iz našega dokumenta pa niso dobili dovolj pozornosti strani skupine na visoki ravni. Uh, Eh, no, mislim, da bi morali temu posvetiti več pozornosti, zato obstajata dve možnosti. V naslednjih mesecih bomo pripravili obsežno poročilo o človekovih pravicah in biometriki. In eh, tukaj bomo nekatere zmed teh vprašanj zastavili v širši kontekst. Seveda smo vedno na voljo parlamentu, če želite, da vam eh, pripravimo kakšna specifična tematska mnenja. Uh, To je pa potem drugi način. No, kar se tiče tujih bojevnikov, pravzaprav jih ne želim imenovati tuji bojevniki, kaj ti pa niso tujci, ampak so državljani evropskih držav. Tega si v naši agenciji specifično nismo ogledali, tega nismo preučili. Bi pa rekel, da um, imamo določeno dožnost do naših državljanov, no seveda morajo odgovarjati za eh, to, če oni zagrešijo kakšno kaznivo dejanje. Je pa res, da moramo tudi spoštovati njihove pravice in pa nacionalno identiteto, ampak toliko o tem, kajti s tem se trenutno pri delu naše agencije nismo podrobneje ukvarjali. Najlepša hvala. Besedo predam Eleni Valencijano. Merci beaucoup, madame la présidente. Eh, muchísimas gracias. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za vaše delo, gospod Flaherty. Pripričana sem, da boste lahko pomembno prispevali k temu, da bo naš odbor lahko opravil dobre delo. Še vedno moramo predlagati nekaj ukrepov, ki bi izboljšali boj proti terorizmu. In zato je zelo pomembno, da vam prisluhnemo. Eh, jaz sem kar obsedena za problemom izgubljenih otrok. Zdi se mi nezaslišano, da lahko znotraj moderne in razvite Evropske unije obstaja to nezaslišano število izgubljenih otrok in mladostnikov. Uh, Eh, pravimo, da so izgubljeni, ampak nažalost niso izgubljeni, ampak so verjetno v rokah eh, tihotapcev, mafij in tako naprej. Eh, zanima me, kaj počne vaša agencija v zvezi z zaščito tih izgubljenih otrok, kakšno je vaše sodelovanje z policijskimi silami in obvečevalnimi službami nacionalnih držav. Um, no, nekoliko smo že napredovali pri tem problemu, ampak še vedno imamo na tisoče izgubljenih otrok znotraj meja Evropske unije. Thank you. Thank you, madam, and thank you. Hvala. Gospa Valenciano. Ja, eh, te številke nas zelo skrbijo. Številke so tudi veliko više, kot so uradne ocene, to je jasno. Prav tako pa menimo, da bi lahko opravili boljše delo, ko gre za sledenje izgubljenim otrokom. Lahko bi izboljšali naše centre za sprejem, zato da otroci v prvi vrsti spoh ne bi eh, izginili. Seveda ne želim, da bi zapirali otroke. Naše raziskave so vedno znova pokazale, da lahko ustrezna stanovanska namestitev in pa usposobljeno osebje eh, veliko prispeva k temu, da se otrok počuti eh, sprejetega in da ne zbeži. Torej, moramo se izogniti temu, da bi otroci izginili. In tukaj ne gre samo za eno državo članico, gre za primere, ki obstajajo v celotni Evropski uniji. Vsako, vsak mesec slišimo o primerih iz različnih uh, evropskih držav. Potem drugič. Razumeti moramo, da obstaja veliko podatkov, ki bi nam lahko pomagali pri iskanju teh izgubljenih otrok. In pri tem nam lahko pomaga tudi interoperabilnost. Ta uh, pogrešani otrok ima morda nekaj podatkov v Eurodaku, morda uh, nekaj več podatkov nekje drugje, ampak zaradi pomankanja interoperabilnosti teh podatkov do sedaj nismo mogli med seboj povezati. Zato bi bila delujoča interoperabilnost dobra novica za Evropsko unijo, vse po mojem mnenju. In pa tretjič, Zagotoviti moramo, da bodo bolje delovali naše, naši sistemi skrbništva. Tudi na ta način se bomo bolje izognili problemom izginotja otrok eh, ter ponovnega izginotja, ki je prav tako resen problem. S tem se je Eh, ukvarjal odbor Libe, morda to ni toliko pomembno za vaš odbor, ampak imamo kar nekaj primerov izboljšenega sistema skrbištva v državah članicah, ampak dolga pot nas še čaka in dokler ne bomo eh, izboljšali tega sistema, bodo otroci še naprej izginjali. Forgive, forgive me, I, I... Eh, še nekaj bi dodal. Gospa Valenciano je vprašala še, kaj dela naša agencija pri uh, problemu izgubljenih otrok. Naj vam povem, da mi nismo operativna agencija, nimamo zmogljivosti, nimamo pristojnosti za to, da bi delali na terenu in iskali te otroke, nažalost. Eh, skratka, takšnih pristojnosti nimamo, samo da sem jasen. No, še pa se pa Olga Stevens. Najlepša hvala, sedaj pa Helga Stevens. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, ik wil graag. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Flartiju. Res je, da potrebujemo ustrezno ravnotežje med človekovimi pravicami in pa varnostjo. To je jasno. Treba zagotoviti to ravnotežje. Imamo sodbo Evropskega sodišča kjer je zapisano, da več ni treba hraniti podatkov, no ampak to potem otežuje preiskovalno delo policiji in organom kazenskega pregona. Vedno znova govorimo o tem, da je treba zaščititi zasebnost, ampak kako naj, policaji, kako naj policisti opravljajo svoje delo, če podatki ne bodo več hranjeni. Zato je tako težko doseči to ravnotežje med varnostjo in pa. Eh, varovanjem zasebnosti. Ali imate vi odgovor za to, kako lahko dosežemo to ustrezno ravnotežje? Predstavljajte si, da želi recimo država um, izgnati državljana tretje države, če postaja jasno, da ima ta oseba uh, kriminalno uh, evidenco. Uh, ampak potem ne smemo tega eh, človeka izgnati. Torej, ali so potem eh, človekove pravice teroristov pomembnejše kot pravice posameznikov? To je moje vprašanje. Najlepša hvala. Mislim, da ste slišali tolmačenje tega vprašanja, ki je prav tako zelo natančno. If I, if I eh, če sem prav razumel, je šlo za dva za dve vprašanji, najprej eh, varstvo podatkov in pa sodba Evropskega sodišča in pa izgon eh, teroristov. Mislim, da je šlo tukaj za dve različni vprašanji. In s tem se vračam k temu, kar je prej eh, vprašal gospod Van Orden in je rekel, da nisem odgovoril na njegovo vprašanje. Najprej, sodba o hrambi podatkov. Eh, ja, sodba je pač takšna, kot je. Sodišče je odločilo, sodba je bila jasna, treba še daj spoštovati to sodbo in treba je najti način, kako sedaj v tem okviru opravljati naše delo. Eh, tudi ko gre za zagotavljanje varnosti, treba je pač spoštovati to sodbo sodišča. Vendar pa moramo spomniti na to, da sodišče ne ovira ali preprečuje dela obveševalnih služb na tem področju. Sodišče je odločilo, da je lahko eh, začetna hramba, da začetna hramba podatkov lahko poteka na sorazmeren in usmerjen način na podlagi jasno definiranih parametrov. To je torej neko okno priložnosti. Potem drugo okno priložnosti je, da lahko omogočimo nadnaden dostop do teh podatkov, če lahko um, to upravičimo z uh, potrebo po izvajanju postopkov neodvisnih administrativnih teles. In to je omogočeno v posamičnih nujnih primerjih. Tako da tudi tukaj obstaja uh, ta možnost. No, kar se tiče odločitve sodišča o hrambi podatkov, pa moramo vedeti, da imamo Evropsko direktivo o varstvu osebnih podatkov strani, kazes, strani organov kazenskega pregona, eh, ki omogoča dostop do podatkov v primeru preiskave hujših zločinov. Eh, tako da ta sodba ni tako drakonska ali pa dramatična, kot se včasih eh, predstavlja potem še vprašanje izgona. No, eh, seveda imamo tukaj načelo neuvračanja in to je osnovno načelo, zaradi katerega ne moremo eh, izročati državljanov tretjih držav izvornim državam, če jim tam grozi eh, kazenski pregon. To načelo neuvračanja je eno izmed najstarejših načel ko gre za človekove pravice. Eh, gre za načelo pravnih držav, ki smo se mu pač vsi zavezali. Najlepša hvala za odgovore in za dopolnilo prvemu vprašanju. Sedaj pa Birgit Zipl. Um, like to... Hvala lepa imam vprašanje v zvezi z interoperabilnostjo. Kaj ti nisem slišala posebno jasnih izjav o nujnosti tega in sorazmernosti. Strinjam se s tem, da tukaj obstaja nekaj izzivov, ampak če sem iskrena, če bomo uvedli evropsko interoperabilnost, to ne bo rešilo vseh naših problemov. Najprej gre za vprašanje kakovosti teh podatkov, kajti problem je v tem, da številne izmed teh podatkov ne moremo primerjati, ne moremo jih eh, eh, na enak način prebrati v različnih bazah. To je prvo. Drugič, v Evropski uniji nimamo skupnega načela Eh, ki bi urejalo odločitev o tem, kateri podatki so tako pomeni, da jih je treba vključiti v ta sistem in kateri ne. Komisar King je rekel, da je ta problem treba rešiti, ampak eh, dobro, morda imate vi eh, več informacij o tem kot jaz. Jaz ne vidim, kako bo ta interoperabilnost rešila naše probleme. Po drugi strani pa bi ta interoperabilnost pomenila velike stroške, veliko tehničnih sprememb in spokšen nisem omenila še nekega problema. Torej, ne samo, da je pogosto kakovost podatkov slaba, pogosto Eh, traja veliko časa, preden so ti podatki unešeni v nacionalne podatkovne baze. In ko so podatki unešeni, niso vedno unešeni tudi v evropske podatkovne baze. Kakšen je torej smisel interoperabilnosti, eh, če obstajajo vsi ti problemi? Najprej bi morali rešiti te probleme, ki sem jih naštela, preden preidemo v drugo fazo. Če bomo vse to naredili, uh, nam bo to v veliko pomoč. Sedaj trenutno postavljamo tako rekoč kočijo pred konje. Eh, potem še nekaj bi želela povdariti. Eh, ne gre za boj med različnimi verami, gre za boj med različnimi močmi. Zahodne države želijo vplivati na države, kjer obstaja muslimanska kultura. Naj vas spomnim na to, da je Iran bil na dobri poti, ampak potem so ZDA in pa Združeno kraljestvo posegle v Iran in sedaj je situacija katastrofalna. Podobno se je zgodilo v Afganistanu, v Siriji, v Jemnu. V Jemnu poteka vojna med ZDA in pa Rusije, Rusijo. To ne gre za problem muslimanskega prebivalstva. In še nekaj, večina beguncev, ki ima pravico do mednarodne zaščite, beži pred teroristi, ki delujejo v Siriji, Libiji in pa drugih državah. Tako da prosim, ne tukaj metati vse v isti koš. Eh, in tukaj se popolnoma strinjam z gospodom Flertijom. Vsako človeško bitje ima pravice, tudi če ste kriminalec ali pa terorist. Eh, vas ne smejo poslati v državo, kjer vas lahko ubijajo. Ne, treba jih je postaviti uh, pred sodišče, jim soditi in če je potrebno poslati v zapor. Ne moremo pa tukaj kršiti temene svoboščine. Torej, vračam se k vprašanju interoperabilnosti. Kako boste rešili te prve izzive, preden bomo začeli konkretno delati na interoperabilnosti? Najlepša hvala. Izvolite, odgovorite lahko na ta tehnična vprašanja ki se porajajo zaradi globalne situacije v svetu in zaradi učinkov terorizma. Izvolite. Eh, hvala, gospa Sipel, da ste ponovno omenili vprašanje interoperabilnosti. No, mi smo že pripravili nekaj pisnih komentarjev v zvezi s tem in ti se nanašajo na predloge, o katerih je potekala razprava po leti. To, kar je sedaj predložila komisija, je seveda um, tako rekoč. Um, še bolj podroben rezultat teh razprav. Eh, no, eh, danes sem samo mimo grede omenil našo podrobno analizo, ampak ta analiza je na voljo na spletu in tam jasno govorimo o tem, kako je zadošeno načelu nujnosti in sorazmernosti. Tukaj smo recimo eh, predlagali kaskadni sistem, ko gre za interoperabilnost, eh, ki bo upošteval različne stopnje um, pomembnosti podatkov in tako naprej. No, seveda je trem upoštevati tudi človekove pravice, um, omejitev namembnosti eh, in seveda tudi nas skrbi problem kakovosti podatkov. To sem povdaril že prej. Obstaja nekaj dokazov za to, da so tukaj pogosto narejene napake. In eh, to, te napake lahko pomenijo ne samo, za, ne samo katastrofo za posameznika, ampak pomenijo tudi manj varnosti v Evropi. Tako da lahko se navežemo na določene pomisleke, eh, ki se vam ni zdela ustrezno eh, rešena tudi v poročilu o biometriki, ki ga bomo pripravili čez nekaj mesecev. Hvala lepa, Bern Kolmel. Za eno minuto izvolite. Vielen Dank, Frau. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz se eh, prisrčno zahvaljujem eh, gospodu direktorju. No, eh, seveda je to, da ima vsaka oseba, da vsaka oseba mora imeti zagotovljene človekove pravice, jasno. Ampak naj se tukaj navežem na to, kar je povedal Jeffrey van Orden pri področju terorizma ne moremo eh, k vsemu pristopiti s tega, eh, če dovolite, teoretičnega vidika. Ne, moramo se vprašati, s kakšnimi konkretnimi problemi smo trenutno soočeni v Evropski uniji in migracije so tukaj pač eh, nek bistven vidik. Seveda to ne pomeni, da terorizem igraš, enačimo z migracijami, da migracije nujno vodijo v terorizem. Ne, ne želim tega povedati, ampak je pa res, da na terorizem vpliva to veliko število ljudi, ki je prišlo k nam in ki še naprej prihajajo. No, in prav gotovo je dobra integracija najboljši ukrep proti terorizmu. Vendar pa eh, tukaj povsod obstajajo meje izvedljivega. Naši voljivci bi bili zelo razočarani, če bomo opisovali nek teoretični model in bodo potem ljudje rekli, dobro, to sicer zveni v redu, ampak je pa popolnoma nerealistično. Tako da tukaj se moramo vprašati tudi, kaj je sploh izvedljivo. Če nekaj zaradi obsega problema preprosto ni več izvedljivo, potem bi morali morda razmisliti tudi o tem, da je treba spremeniti naše zakone. Predtem si ne smemo zatiskati oči. Če je to potrebno, moramo po potrebi spremeniti tudi našo zakonodajo. In v tem kontekstu me zanima, kaj menite vi, katera so tista področja, eh, ki bi lahko zagotovila boljšo izmenjavo podatkov, ki bi nas zaščitila ne samo pred terorizmom, ampak tudi pred kriminalom. No in seveda eh, se tukaj ne smemo osredotočiti samo na vprašanje migracij, ampak moramo pa biti odkriti, naši državljani so trenutno občutljivi za to vprašanje in zato želijo slišati od nas, kakšni bodo konkretni ukrepi, ki bodo tudi v realnosti izvedljivi. Najlepša hvala. Sedaj pa lahko odgovorite na to eh, gosto vprašanje. Je pa to vprašanje seveda zelo eh, široko in vi lahko predstavite stališče Agencije za temeljne pravice. Ja, res je, veliko tem ste omenili. Najprej, kar se tiče varstva podatkov in pa hrambe podatkov. Uh, Tukaj sem že omenil smernice, ki smo jih dobili iz Evropskega sodišča in pa iz eh, sodišča za človekove pravice. Ti dve sodišči opravljata pomembno uh, delo v zvezi s tem. In še enkrat spominjam na to, da sodišče ni preprečilo dostopa do podatkov. Eh, ne, prej so predložili nek skupek pravil, na podlagi katerih lahko potem zakonito dostopamo do teh podatkov. No, eh, kar se pa tiče integracije. Razumem eh, pomisleke gospoda Kolmela. Seveda je dobra integracija ključnega pomena. Naše raziskave vedno znova ugotavljajo, da tukaj vedno znova prihaja do nekih bistvenih eh, središčnih problemov. In sicer gre recimo za segregacijo na področju izobraževanja in pa uh, Eh, stanovanske politike. Eh, to se dogaja tudi recimo v primeru Romov. Eh, to se dogaja v naši družbi ne namenoma, ampak to se pač dogaja med drugim tudi zato, ker ne investiramo dovolj v ehm, recimo učenje jezikov za ehm, migrante, ki prihajajo k nam, če oni, ne, če oni nimajo ustreznih jezikovnih znanj, če si jih ne morejo privoščiti, uh, um, jezikovnih tečajev, kako bodo potem imeli dostop do delovnih mest, do zdravstveno skrbe, do družbe in tako naprej. Potem uh, gospod Kolmel je govoril tudi o tem, da so nekateri naši pristopi preveč teoretični. Res je, biti moramo bolj pragmatični, moramo se vprašati, kaj uh, dolgoročno, delano, uh, dolgoročno gledano deluje in kaj ne. Meni se zdi, da najbolje delujejo pristopi um, ehm, lokalnih skupnosti, uh, najbolje delujejo neposredni stiki z imigranti, to, da se lahko nekdo z, njim, z njimi pogovori o tem, kaj potrebuje in tako naprej. Morda bi tukaj lahko bolje zmenjavali dobre prakse med posameznimi državami. Najlepša hvala, gospod direktor. Sedaj pa bom besedo predala še zadnjemu govorniku v tem eh, krogu, tisti, ki želite eh, zastaviti dodatna vprašanja v eh, tem sistemu ping-ponga, boste dobili priložnost v drugem krogu. S tem smo želeli namreč vsem omogočiti, da dobijo besedo. Besedo dobi Doru Frunzulika za eno minuto. Kolegi in kolegice pa se lahko pripravijo na novo vprašanje v drugem krogu, če želijo. Uh, so much, uh, Hvala lepa, gospod direktor za vaš prispevek. Ja, kot vsi vemo, eh, razmišljamo o tem, da bi v prihodnje zgradili obramno unijo z državami članicami Evropske unije. Ne vemo še, kako točno bo ta obramna unija izgledala. Pravzaprav si želimo okrepiti varnost za naše državljane. Pa v vseh teh izzivih, s katerimi smo bili soočeni v zadnjih letih. No in sedaj prihaja moje vprašanje. Po poročilu Evropskega parlamenta iz leta 2014 eh, o masovnem um, prisluškovanju Eh, no, vaša agencija se je na to odzvala. Torej, tukaj se zastavlja vprašanje, kje zagotoviti to ustrezno ravnoteže med tem splošnim nadzorom, ki je potreben, zato da se izognemo terorističnim grožnjam in eh, spoštovanjem eh, človekovih pravic, pravic naših državljanov, pravic migrantov in tako naprej. Uh, Ali se vam ne zdi, da bi tukaj potrebovali nek skupen zakonodajni okvir ali pa vsaj nekaj uh, skupnih uh, pravil o nadzoru nad uh, telekomunikacijami? Nekatere države članice so sedaj začele izvajati novo zakonodajo, druge spet ne in sedaj bo vedno težje nekako spraviti stališče držav članic v zvezi s tem. Hvala. Kolege, ali Najlepša hvala, kolega. Izvolite. Question, hvala lepa, gospod Franzulika. Agencija za temeljne svoboščine je na zahtevo Evropskega parlamenta pripravila poročilo o človekovih pravicah in nadzoru v državah članicah. In sicer v dveh delih. Prvi je prišel pred dvema letoma in drugi pred nekaj uh, dnevi. No in v tem poročilu smo pripravili kar nekaj priporočil, ki bi nam lahko koristila. Eh, tako smo ugotovili, da imajo države članice zakonodajo, ko gre za usmerjen nadzor, ne pa, ko gre za splošen nadzor, ne usmerjen nadzor. In seveda sem že prej povedal, če gre za nadzor, moraš eh, seveda spoštovati človekove pravice, eh, moraš to narediti na zakonit način, ampak če pa sploh nimaš eh, zakonodajnega okvira za, za nenadzorovan nadzor, potem pa je to seveda problem. No in pa manjka nam tudi učinkovitih teles, ki bi to nadzorovala v državah članicah čeprav v državah članicah obstaja nekaj dobrih eh, zgledov, recimo, ko gre za osebje, ko gre za eh, vire takšnih teles in tako naprej. In pa še eh, potem tudi pravna sredstva. V številnih naših državah članicah obstaja mm, slabo poznavanje tega, da obstajajo pravna sredstva, ki jih lahko uporabiš, če si bil neopravičeno predmet nadzora. Uh, In tukaj treba povečati osveščenost. Eh, tukaj se seveda zastavlja vprašanje pristojnosti držav članic eh, in pa Evropske unije. Drža, naša agencija pa trenutno ne more eh, opraviti več, kot smo naredili, saj zato nimamo pristojnosti. Najlepša hvala, gospod direktor. Preden predamo besedo ostalim kolegom, začeli bomo s gospodom Zverom, bi se rada sama dotaknila zanimivega vprašanja v zvezi z interoperabilnostjo. Več kolegov je o tem govorilo, bodi si posredno, bodi si neposredno. Gre za predlog komisije, ki je sedaj na eh, mizi tukaj v Evropskem parlamentu in ki eh, se seveda odziva tudi na delo Agencije za temeljne pravice. Vem, da delate zelo eh, metodično, zelo eh, pedagoško in zanima eh, me, če bi lahko povedali, kakšne pomisleke je agencija že ocenila. To je namreč za nas eh, z vidika uravnoteženja zelo pomembno. Zapolniti treba vrzeli v naših dokumentih in zato potrebujemo tudi informacije o vaših stališčih v zvezi s tem dokumentom, ki je na eh, naši mizi in želela sem izkoristiti to priložnost, da vam zastavim to vprašanje. Če eh, ne morete odgovoriti danes, pa upam, da boste čim prej pripravili eh, vaš odziv na ta predlog. Predlog se namreč nanaša na številne predloge in komentarje in stališče naših kolegov in kolegic toliko eh, o zvezi s tem, sedaj pa bom besedo eh, predala gospodu Milanu eh, Zeru. Najprej pa dobite besedo vi, če želite odgovoriti na to moje vprašanje. The, um, uh, we, only... Hvala lepa. Analizo komisije smo dobili šele konec decembra, zato smo zaenkrat pripravili samo zgodnjo oceno, ki je zelo omejena. Mm. Ampak opredelili smo dve področji, kjer bi morali biti pozorni. Prvo področje zadeva tiste elemente, ki se zdaj predlagajo. Skupina strokovnjakov na visoki ravni pa jih ni preučila. Naj vam podam nekaj primerov. Prvič, kar zadeva zmogljivost odkrivanja večjih identitet in drugič identifikacija državljanov tretjih držav za namene javne varnosti, kako je opredeljena v nacionalni zakonodaji. Ta dva elementa nista bila ustrezno preučena, zato mislim, da bi jih morali še naprej natančno spremljati. In poleg tega želim povedati, da na nekaterih področjih naša priporočila so upoštevali, na drugih pa ne, vsaj ne v celoti naprimer zagotavljanje ustreznih pravnih sredstev, če pride do napake. Ta možnost mora obstajati in mislim, da bi to lahko še bolj izpostavili v trenutnih dokumentih. In drugič predlagamo, da se posebej otrokom namenja veliko pozornosti. Pri hrambi podatkov o otrocih se pojavljajo določene vprašanja, ki se pri odraslih ne. Če otrok prečka mejo v spremstvu starša, zakaj bi moralo to dejstvo ostati v njegovi kartoteki vse njegovo življenje? Če šestmesečni dojenček prečka mejo, potem ni potrebe potem. Zato menimo, da bi bilo dobro, če bi se ti podatki po določenem času izbrisali. Mislim, da bi lahko te elemente še izpostavili. Prav tako smo predlagali, da bi bolje spoštovali načela nujnosti in sorazmernosti, da bi imeli, neki, da bi imeli neke vrste hierarhičnih sistem. To pomeni, da bi določene sisteme lahko uporabljali le, če se podatki ne najdejo v drugih sistemih. To bi lahko veljalo za Eurodac, na primer. Torej, bolj občutljiva kot je uporaba interoperabilnosti, bolj se pojavlja potreba po tem hierarhičnem sistemu. To so nekateri elementi, seveda pa bomo z veseljem podrobno analizo podali kasneje. Hvala. Najlepša hvala, gospod direktor, da ste eh, že eh, odgovorili na to vprašanje. Eh, zapisala sem si vaš odgovor in brez doma bomo imeli nove priložnosti za to, da se pogovorimo o eh, uravnoteženju tega dokumenta in o urodjih, ki so nujna za boj proti terorizmu. Že sami ste izpostavili eh, vprašanje, ki ga je treba analizirati in to so eh, različne identitete. V moji državi, v Franciji, je zadnji atentat pokazal, kako lahko je imeti več različnih identitet. Eh, ponovno moramo oceniti eh, eh, sistem in zaščititi moramo evropske državljane pred tem pojavom. Hvala, sedaj pa gospod Milan Zver. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsedujoča. Spoštovani gospod rektor, hvala tudi vam za predstavitev vaše študije. It's everything okay? Okay. Uh, dovolite mi eno vprašanje eh, poznam vaše delo eh, delo vaše agencije na dunaju eh, veliko je bilo storjenega v zadnjih letih na področju varstva človekovih pravic vendar imam eno tezo oceno ki morda niti ni pravilna ampak me vseeno že nekaj časa preganja naziv vaše agencije je da se ukvarjate s fundamentalnimi človekovimi pravicami Vendar, ko eh, gledam eh, poročilo v vašem delu, večkrat opazim, da se bolj kot z temeljnimi človekovimi pravicami ukvarjate z pravicami ljudi druge, tretje, četrte generacije, kot se v teoriji temu tudi pravi, ne? Eh, z modernimi kulturnimi pravicami, pravicami posebnih družbenih manjšin, LGTB, in podobno. So pa primeri, recimo, kjer zlasti v postsocialističnih državah, kjer niso rešene niti klasične krivice, ki so bile povzročene v prejšnjem sistemu, naprimer z uh, zaplembo zasebnega premoženja, name se še danes obračajo ljudje ki po petindvajsetih letih ko so prišli v demokracijo v nekaterih državah še niso dobili povrnjene zasebne lastnine ki jim je bila eh, zaplenjena že leta tisoč devetsto petinštirideset torej to so neke osnovne temeljne človekove pravice pravica do lastnina tudi do pravičnega sojenja marsikje v kateri državi to eh, ta problem je še vedno odprt jaz bi pričakoval da bi se eh, vi bolj osredotočili tudi na te vrste pravic in soboščin človeka. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Merci de votre question. Hvala lepa, gospod direktor, izvolite. Thank you, I'm really for the question, madam. Hvala lepa. Zelo sem hvaležen za to vprašanje, zato ker bom lahko pojasnil, kako agencija izbira svoje delo. Vedno se bomo posvečali najbolj marginaliziranim in najbolj rnljivim, ampak obenem moramo seveda upoštevati tudi človekove pravice večine in njihovih temeljnih pravic. S tem se zdaj res aktivno ukvarjamo. Še naprej se bomo torej ukvarjali s potrebami najbolj marginaliziranih, po drugi strani pa moramo poskrbeti, da bodo vsi v družbi vedeli, da človekove pravice zadevajo njih, ne, vseh, ne samo vseh ostalih. To zadeva vse, invalide in tudi druge. Delamo tudi na področju človekovih pravic, otrok naprimer. In seveda agencija se bo vedno bolj aktivno ukvarjala s tem vidikom. Naprimer, ukvarjamo se z socialno-ekonomskimi pravicami v okviru stebra o socialnih pravicah. To pomeni, da smo omejeni, omejujejo nas pravila v našem poslovniku. Eno od teh pravil je večletni okvir in eh, ta zadeva področja našega dela in tudi določa naša področja dela. Naprimer, če tematsko področje ni v večletnem delovnem programu, potem se s tem pač ne moremo ukvarjati. Prav tako nas omejuje dejstvo, da obstajamo že iz časa pred tretjim stebrom. To torej res omejuje naše dejavnosti na področju tem, kot je pravica do poštenega sojenja. Agencija že dolgo meni, da bi bilo dobro, če bi te omejitve v našem statutu odpravili. Pozdravili bi podporo Evropskega parlamenta pri tem, zato da bi se res lahko bolj svobodno odločili o tem, s katerimi temami se bomo ukvarjali. Hvala. Najlepša hvala, gospod direktor, za odgovor in za vaše predloge v zvezi z vprašanjem gospoda Svera. Sedaj pa bom besedo ponovno predala gospodu Van Ortnu, ki je prej eh, prosil za besedo. Hvala gospa predsednica, gospod O'Flaherty, zdi se, da potrjujete, da je vaša naloga, da zaščitite pravice manjšin. Ampak eh, mislim, da bi naša prednostna naloga morala biti zaščititi človekove pravice celotnega prebivalstva. Odgovori, ki ste jih podali, so v kontekstu trenutne zakonodaje. Jaz pa delo tega odbora obravnavam tako, da bi mi morali biti sposobni predlagati spremembe, drugače sploh nima smisla, da se ukvarjamo s temi vprašanji v odboru. Zato me zanima, ali imate vi morda kakšne predloge glede tega, kako bi spremenili zakonodajo, zato da bi se lažje borili proti grožnjam terorizma. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. ljudje vedno želijo povedati nekaj slabega, ko začnejo stavek z največjim spoštovanjem. Ampak, gospod Van Orden, z največjim spoštovanjem vam povem, da ščitimo človekove pravice vsakega posameznika v jurisdikcijah, kjer imamo za to mandat. To je 28. erica. Govoril sem o tem, da moramo to bolje pokazati, tako da bomo izpostavljali in povdarjali pravice splošnega prebivalstva. Sveda preizkus integritete našega dela je naša zmogljivost, da spodbujamo in podpiramo človekove pravice vseh in to pomeni tudi seveda tistih, ki so najbolj izpostavljeni in tistih, ki so marginalizirani. Zato se posveču, posvečamo Romom, zato se posvečamo pogrešanim otrokom, zato se posvečamo tudi drugim, so z nami dolg. Ampak kar se deva spremembe zakonodaje, agencija FRA nima mandata podajati mnenja v zvezi s tem. Zato vam bom podal svoje osebno mnenje. Pod vodstvom Združenega kraljestva smo s težka in z veliko mukami pripravili okvir, ki smo ga, na katerega smo lahko ponosni, vedeti moramo, kaj ta okvir zagotavlja. Ne smemo slepo verjeti medijem in mislim, da smo res lahko ponosni na to. Winston Churchill in drugi veliki britanski politiki so nas pripeljali do sem in na tom bi morali biti ponosni. Hvala. Najlepša hvala. To je bil zelo uh, odločen odgovor hvala za vaše analize, vaša stališča in vaše predloge. Vsi poslanci in poslanke se vam zahvaljujemo za prisotnost, za to, da ste eh, na voljo in eh, seveda za eh, vaše delo in sodelovanje z vsemi odbori v parlamentu danes z našim. Hvala za vaš čas in hvala, da ste sprejeli tudi ta sistem ping-ponga mislimo, da je športno pravičen, je pa tudi zelo primeren za naše delo, ker takoj dobimo odgovor na naše vprašanje. Hvala. Če želite, lahko ostanete na preostanku seje, v nasprotnem primeru pa lep dan še naprej. Merci.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 Euh, euh, Pozdravljamo torej Žaka Tubona, ki je danes zagovornik pravic v Franciji. V imenu vseh nas bi se mu rada zahvalila, da se je odzval na naše vabilo za sodelovanje na tej eh, seji v začetku leta 2018 moji eh, državi v eh, Franciji ga dobro poznamo. Za njim je dolga karijera, bil je poslanec, bil je v eh, vladi, dragi Žak, sodelovali ste v francoski parlamentarni skupščini, sedeli ste tudi tukaj v naših eh, klopeh eh, Evropskega parlamenta med letoma 2004 in 2009. Številni kolegi in kolegice so že sodelovali eh, z vami. Ne na zadnje. Pa ste delovali tudi na Ministrstvu za kulturo in frankofonijo verjetno se spomnite njegovega boja za francoščino. Vaše delo je, veda, eh, je še vedno aktualno tukaj v Evropskem parlamentu, ker se borimo za večjezičnost. Na to ste delali tudi na Ministrstvu za pravosodje in vso to delo je pomembno tudi za naš odpor za boj proti terorizmu. Leta 2014 pa vas je, pa vas je predsednik eh, republike predlagal za zagovornika pravic in eh, oba odbora za pravne zadeve, skupščine in senata sta ta predlog potrdila. funkcijo ste nastopili junija leta 2014, ste daj eh, ste sredi mandata, eh, vaš mandat traja šest eh, let, minila so tri leta in pol in vaša naloga je, da zagovarjate državljane in njihove pravice pred javno upravo, pred drugimi inštancami, zagovarjate pravice ljudi, pravice otrok, ukvarjate se tudi z bojem proti diskriminaciji, eh, z etiko in eh, o tem se bomo pogovarjali tudi danes. Ukvarjate se tudi z vprašanjem varnosti. Antiprotiteroristična eh, zakonodaja v Franciji je. Yeah. Eh, že vodila k eh, nekaterim vašim odzivom, v katerih ste pokazali, da ste popolnoma neodvisni in da izjemno pazite na to, kaj se dogaja in kaj se spremeni, eh, spreminja v zakonodaji. Zagotavljate, da ne prihaja do kršitev pravic posameznikov in skupin, naprimer pri analizi Eh, obravnave podatkov v obveščevalnih službah ali pa pri uporabi eh, izrednega stanja, eh, naprimer kar se tiče ukrepov hišnega pripora, zasega in tako naprej. To so ukrepi, ki se uporabljajo v boju proti terorizmu, zlasti še posebej v Franciji. Veseli nas, da ste v naši sredi, zato ker se danes pogovarjamo o obravnavi temeljnih pravic eh, in o boju proti terorizmu. Ta, odbora, eh, ta odbor, ta posebni odbor eh, temeli na obravnavi teh vprašanj in zato se z veseljem nadejamo vaše predstavitve. Tudi vi boste, vsaj upam, sprejeli to načelo ping-ponga, videli ste, kako uh, Eh, to načelo razprave eh, deluje. Eh, upam, da se boste strinjali, ker je to za nas najboljši način dela. Gospod zagovornik pravici, izvolite, beseda je sedaj vaša. Euh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospe in gospodje, poslanci in poslanke, najprej bi vam rad vsem zaželel srečno novo leto. Zelo pomembno leto čaka Evropsko unijo in eh, seveda tudi ta zakonodajni zbor, ta Evropski parlament in eh, tudi druge institucije. Srečno novo leto, veliko sreče pri vašem delu. Gospa predsednica, rad eh, bi se vam zahvalil za vabilo. Hvala za to, da ste me imeli v mislih in da menite, da lahko prispevam k vašemu delu. Leto 2017 je bilo zelo pomembno delo v tem zboru in v Evropski uniji. Uh, v celoti za ta področja. Zakaj? Zato, ker ste sprejeli eh, direktivo o boju proti terorizmu meseca eh, marca, eh, septembra pa ste vzpostavili posebni odbor za obravnavo vprašanj v zvezi s terorizmom in veseli me, da želite prisluhniti tudi našim stališčem Francija je uvedla poseben eh, okvir za to področje, potem ko smo bili predmet eh, groznih eh, napadov. Do tovrstnih napadov je seveda prišlo tudi v drugih državah, članicah Evropske unije. Rad bi dejal, gospa predsednica, da sem vesel, da ste me povabili tudi zato, ker ste, poleg tega, da ste predsednica tega odbora, tudi uh, vodja uh, medskupine za pravice otrok skupaj z gospod Kiniči in to je vprašanje, uh, ki je v naši pristojnosti, ki je izjemno pomembno in za katerega bo, vsaj upam, Evropska unija, komisija, Agencija za temeljne pravice, parlament in. Uh, na splošno celotna unija eh, prispevala k njegovemu eh, reševanju. Mislim, da je to vedno pomembnejše eh, vprašanje. Imamo konvencijo za pravice otrok, ampak Evropska unija ni bila ravno izjemno aktivna, kar se tega tiče dobro bi bilo, če bi lahko različni zagovorniki eh, pravic eh, otrok stopili eh, pogosteje skupaj. Delujemo v organizaciji INOK, ki je širša kot Evropska unija kot takšna in upam, da bomo lahko v tem okviru sodelovali, ker vam bomo v tem primeru popolnoma na voljo. Še enkrat pa bi rad eh, pozdravil vse kolege, nekdanje kolege, eh, s katerimi sem včasih sodeloval. Eh, v veselje mi je, da sem ponovno v vaši sredi in veseli me, da bom lahko z vami izmenjal mnenja. Predstavil bom razmere v naši državi, v Franciji, po letu 2000, letu 2015. Seveda pa eh, so to razmere, ki jih poznamo tudi drugot v eh, Evropski uniji, tudi drugot po svetu. Veliko je terorističnih dejanj in to eh, groznih terorističnih dejanj. Prišlo je do ponovne vzpostavitve izrednega stanja, sprejeta je bilo zakonodaja za boj proti terorizmu, za zagotavljanje varnosti. Na to od 1. novembra naprej tega srednjega stanja ni več, nekaj tednov je torej minilo in sedaj imamo ponovno eh, režim eh, splošnega eh, prava, o katerem bom prav tako govoril. Kot ste dejali, pa bom predstavil tudi priporočila, ki jih lahko zagovornik pravic v tem kontekstu poda. kot institucija, ki si prizadeva za spoštovanje eh, in zagovarjanje temeljnih eh, pravic, se ukvarjamo predvsem eh, s tem, kakšen učine lahko ima zakonodaja, protiteroristična zakonodaja, na pravice posameznikov. In to je prav tako tema, ki je v pristojnosti vašega odbora. Podpišem lahko številne izjave gospoda eh, Ofleretja, direktorja Agencije za temeljne pravice, spoh kar se tiče boja proti diskriminaciji in eh, potrebe potem, da se borimo eh, proti diskriminaciji, proti sovražnemu govoru. Strinjam se tudi z, njiho, z njegovimi stališči v zvezi s priseljenci in z obravnavo varnosti in zaščite svoboščin in pravic kar, kaj se je zgodilo v Franciji po letu 2015 eh, v boju proti terorizmu. Tako na kratko. Terorizem, kakršnega poznamo danes, je terorizem, ki ga eh, izvaja določena eh, organizacija z barbarsko ideologijo, in ta teroristična dejanja so se začela vedno pogosteje pojavljati v naših državah. Posegajo v naše načela, vrednote, v vladavino prava eh, in v eh, človekove pravice. To pa so eh, elementi, ki so v sami srčiki instrumentov, za katere skrbimo tukaj v Evropskem parlamentu, v naših institucijah, v državah članicah. Imamo pogodbe Evropske unije, imamo listino o temeljnih eh, pravicah, imamo druge dokumente in druge eh, ustanovna eh, načela, na, po, na katerih temeljijo naše države, naša vladavina prava. Imamo ustavo iz leta 1958, zanje je bila spremenjena leta 2008. Eh, in to eh, je zakonodaja, na kateri gradimo. Direktor O'Flaherty je eh, dobro povedal, da je prva naloga držav v tem kontekstu ta, da zagotovijo varnost. Zagotoviti je treba, da bodo ljudje lahko živeli, da ne bodo ubiti, da ne bodo ranjeni, da ne bo uh, poseženo v uh, to njihovo temeljno pravico do življenja v eh, naših demokratičnih državah. Sprejeti je treba vse ukrepe za to, da torej zagotovimo njihovo varnost. Potrebujemo orodja, s katerimi se bomo lahko učinkovito borili proti tej teroristični grožnji. Ampak, ampak, ti ukrepi, ki so seveda legitimni, lahko posežejo v pravice in svoboščine. Zakaj? Zato, ker, ko si eh, te ukrepe eh, pogledamo, Bolj konkretno vidimo, da gre za razvoj novih zmožnosti za obveščevalne službe, gre za zbiranje osebnih podatkov, gre za eh, naprimer eh, oblikovanje eh, dosejev, ki izhajajo iz direktive o podatkih PNR, gre za hujše kazni za kazniva dejanja, za prekrške, gre za nova preventivna, eh, za nove preventivne ukrepe, ki so eh, restriktivni, ki posegajo v eh, svobodo posameznika, ki včasih ne sledijo postopkom dostopa do pravnih sredstev, zagotavljajo nova orodja policijskim silam, pa tudi vojski In v naši državi, v Franciji, naprimer, tradicija ni ta, da bi varnost zagotavljala, uh, vsakodnevno varnost zagotavljala vojska, ampak so to policijske uh, sile. V Franciji imamo naprimer sedaj uh, operacijo Sentinel. Krepi se uh, tudi uh, nadzor na uh, mejah uh, in krepi se sodelovanje med državami. Uh, kar pomeni, da je suverenost eh, na nekaterih področjih eh, bolj omejena. Vse to je seveda legitimno, vsi ti ukrepi so legitimni, ampak pri tem si moramo zastaviti določena vprašanja. In ta vprašanja si sam zastavljam sedaj dve leti in uh, pol. No, seveda se je vse skupaj začelo že malce prej, ne zgolj z vzpostavitvijo izrednega stanja, uh, ki je bilo razglašeno novembra leta 2015 v Franciji. Danes uh, obeležujemo tretjo uh, obletnico uh, napada na satirični dnevnik uh, Charlie Hebdo. 7. januarja leta 2015 je do tega prišlo in kot ste dejali, uh, je bila eh, julija eh, sprejeta zakonodaja o obveščevalnih eh, podatkih. Tudi sam sem sodeloval v tej razpravi in zastavljam si določena vprašanja. A so ti ukrepi potrebni glede na obstoječo zakonodajo? So ti ukrepi, ukrepi, ki prinašajo določeno dodano vrednost ali pa so ti ukrepi zgolj politične narave? A so dejansko učinkoviti? To je vprašanje, ki si ga eh, iz dneva v dan zastavljam. O tem je uh, govoril tudi gospod O'Flaherty in uh, ugotoviti moramo, če uh, bomo na napade odgovorili s poseganjem v lastne svoboščine, v uh, lastne pravice. A bomo na napade odgovorili z ukrepi, ki omejujejo naso, uh, naša načela, naše vrednote, naše svoboščine. a ne bi bilo bolje, da smo dovolj pogumni, da zaščitimo naše pravice, zaščitimo naše svoboščine, da se proti teroristom torej borimo z orožjem eh, svobode in vladavine prava. Citiram lahko eh, predsednika ustavnega sveta eh, Francije, ki je oktober leta 2016 dejal takole. S tem, ko eh, omejujemo svoboščine, eh, in pravimo, da smo eh, s tem učinkoviti pri boju proti terorizmu, opravljamo delo teroristov samih. Spošta, spoštovati je treba načela in vrednote Evrope, spoštovati je treba vladavino prava in eh, to je odgovornost vsakogar. V 23. Eh, členu direktive o boju proti terorizmu, na koncu te direktive, dobro piše, da morajo biti ukrepi, ki so opišeni, opisani v tej direktivi, sprejeti uh, v kontekstu spoštovanja temeljnih pravic ter v kontekstu uh, direktive uh, sprejete uh, 15. marca leta 2017. Ampak uh, zaradi javnega uh, mnenja, zaradi pritiskov, Eh, je treba sprejeti tudi dejstvo, da se ljudje bojijo. Tudi sam se bojim. In po vsakem napadu se vprašamo, kdaj bo prišlo do naslednjega napada. Odgovorne službe pravijo, da bo grožnja še vedno visoka v prihodnosti. In zaradi pritiska javnega mnenja, zaradi čustev, so države pripravljene sprejeti bolj restriktivne uh, ukrepe, bolj restriktivna orodja. Brez da bi uh, ocenili stanja v naših uh, državah, v vseh naših državah, ne zgolj v Franciji. Kaj se dogaja naprimer na Danskem, v Belgiji, na Nizozemskem, v Španiji, v Italiji, v Nemčiji, posod. Prave razprave o tem ni. Družba se odzove eh, hitro, in uh, raje vidi bolj restriktivne ukrepe, kot pa ukrepe, ki bi uh, spoštovali uh, pravice in svoboščine. Temu smo pričali tudi v parlamentarnih razpravah. Imeli smo naprimer nek osmi člen zakonodaje, ki je bila sprejeta 3. julija leta 2016, Šlo je za besedilo, ki je govorilo o tem, da eh, bi imeli pravico, eh, da nekoga aretiramo in da ga na to eh, držimo v priporu določeno število ur, brez da bi ga obsodili in tako naprej. To je bila razprava, ki je tekla v parlamentu med poslanci, ki so imeli različna mnenja. Pred to uh, večino, imeli smo socialistično uh, večino in uh, desno eh, manjšino v prejšnjem sklicu eh, parlamentarne eh, skupščine. In argument, ki se je znova in znova uporabljal, je bil ta. Kolegi in kolegice, če naredimo to, kar želite, če ne sprejmemo tega ukrepa, vi boste odgovorni. Kako boste na to vi odgovorni za to, za, da pride do novega uh, napada? Uh, zaradi vas bo na to prišlo do novega terorističnega napada, ker ne bomo mogli eh, izvajati eh, tega pridržanja 24 ur ali ne vem kako dolgo. Kakšna bo vaša odgovornost eh, pred ljudmi, pred Francijo? No, to je čuden argument v takšnem demokratičnem eh, okolju. zaradi to vrstnih eh, razprav se je zelo težko pogovarjati o teh eh, zadevah. Težko jih je razumeti na nek način. Zato, ker eh, nekateri menijo, da je treba narediti vse. In kaj to pomeni vse? Popolnoma vse. Pozabiti moramo na varovalke, na soboščine in tako naprej zato, da bi preprečili uh, teroristične napade oziroma, če do njih uh, pride, da bi uh, kaznovali njihove storilce. Tako je tekla zgodba v Franciji. In v tem duhu smo po 13. novembru, 14. novembra, če se ne motim, odločili oziroma predsednik Francoske republike, je odločil sklepom, do katerega ima pravico, 14. Eh, novembra, torej dan po eh, terorističnih napadih v eh, Franciji, da vzpostavi izredno stanje. In s tem smo naredili korak, ki ga Francija v preteklosti ni pogosto uh, sprejela. To izredno stanje je bilo podaljšano petkrat. Vse do 31. oktobra lani. To izredno stanje je torej trajalo približno dve leti, kljub temu, da naj bi bilo izredno stanje po definiciji eh, izredno in zgolj začasno. V tem obdobju, in na to bi rad spomnil, ker je to zelo pomembno, smo uporabili 15. člen eh, konvencije o človekovih eh, pravicah. Eh, Svetu Evrope smo dejali, da lahko sprememo ukrepe, ki so v neskladju z nekaterimi členi te konvencije. Seveda pa mora vsa zakonodaja, ki je bila eh, sprejeta sedaj, se pravi eh, od 1. novembra naprej, spoštovati vse konvencije sveta eh, Evrope, tudi konvencijo o človekovih pravicah. Francija je sprejela nekatere druge ukrepe, naprimer sprejela zakonodajni akt 3. junija in tako naprej. Kaj najdemo v teh dokumentih? pomembno je, da so bili sprejeti v določenem ozračju in eh, niso bili predmet eh, ocene eh, dopustnosti v zadevnih odborih. Ustavni svet se od njih ni odločal, ni ugotavljal, če so uh, ukrepi uh, iz teh besedil uh, skladni z določbami o svoboščinah in človekovih pravicah. Tekom postopka, ki je bil uveden v ustavi leta 2008 in ki ga nimamo zgolj v Franciji, omogoča, da zastavimo uh, ustavno vprašanje, s tem se uh, postopek prekine, vprašanje se preda ustavnemu svetu, ki to vprašanje na to obravnava. In ustavni svet eh, lahko na to ugotovi, če je nekaj skladno ali uh, ne. Ustavni svet se je že večkrat izjasnil v zvezi s to vrstnimi vprašanji naprimer v zvezi z zakonodajo iz leta 2013 o eh, okrepljenem boju proti eh, terorizmu. Ustavni svet na to ugotovi, če so eh, predlagane določbe skladne z ustavo ali ne. Seveda je treba pri tem upoštevati tudi dejstvo, da Ustavni svet v naši ustavi ne eh, obstaja, vlada je poskušala to narediti eh, lani, eh, ni uspela. Zakaj? Zato. Ker je bilo izredno stanje povezano z vprašanjem, ljudi z dvema državljanstvoma. Ker sta bili ti dve vprašanji eh, povezani, je bil na to postopek eh, končan. Ne gre torej za us, u, uh, eh, uh, eh, ustavno možnost izrednega stanja, ampak gre za uh, zakonodajni akt iz leta 1955 takrat eh, so bile te določbe sprejete eh, zaradi dogodkov v Alžiri, zaradi eh, tega, kar sedaj imenujemo vojna v Alžiri. Javne institucije imajo v skladu s to zakonodajo možno, da sprejmejo določene restriktivne ukrepe, ki drugače niso na voljo javnim institucijam, razen eh, sodniku. Naprimer, eh, sodnik se lahko odloči o eh, preiskavi, o zaprtju določene sekte, o nadzoru nad identiteto, pregledu lasnine določenega posameznika in tako naprej. te določbe bi naj bi bile seveda zgolj začasne. Zakaj? Zato, ker posegajo v eh, načelo iz 66. člena eh, naše ustave, ki ga najdemo tudi v drugih državah, seveda. In to je eh, načelo zaščite pravice, pravic posameznika, zgolj sodnik lahko odloči, da v določenih eh, situacijah ta pravica ne velja oziroma da se jo eh, omeji. Seveda pa je treba povedati, da smo poleg izrednega stanja imeli celo vrsto ukrepov, ki izhajajo iz eh, prava Francije. S 1. novembrom je nekaj izrednih ukrepov izginilo, drugi ukrepi, ki so bili uh, v zakonodaji že prej, pred uh, izrednim stanjem in ki so bili sprejeti tekom izrednega stanja, pa še vedno veljajo. In to je vprašanje, ki si ga sedaj zastavljam. Ali uh, je vse v skladu eh, z načeli, ki jih zahteva eh, konvencija iz Strasbura, sedaj, ko se ne uporablja več izjema iz 15. člena te konvencije. Gospa predsednica, nočem se spuščati v eh, podrobnosti, vseeno pa bi rad povedal, kaj smo naredili. No, iz dneva v dan smo predstavljali naša stališča v zvezi s temi uh, ukrepi. Seveda je bilo pri tem treba upoštevati uh, tako uh, drugačna mnenja uh, večine javnosti in uh, politike. Potrebujemo ravnotežje med legitimnimi potrebami po varnostnih ukrepih in med spoštovanjem eh, pravic in eh, svobošči. Seveda pri tem ne moremo iti preveč na stran eh, varnosti, ko iščemo to ravnotežje. Gre namreč za ravnotežje. Trideset oktobra je bil sprejet eh, nov zakonodajni akt in eh, vlada je s tem sprejela odločitev, da se usmeri bolj proti varnosti eh, in po našem mnenju so s tem posegli v ravnoteže, ki bi ga morali doseči. Pogovorili smo se z več ljudmi, ki so bili predmet ukrepov, ki so bili sprejeti. 110 prošen smo dobili v tem času, in obravnavali smo celo vrsto eh, primerov, tisti, ki so bili naprimer eh, priprti ali pa so eh, bili predmet preiskav in tako naprej. Kar se tiče varnostne etike, smo se ukvarjali tudi z vprašanjem delovanja policijskih sil. Ukvarjali smo se tudi uh, s preiskavami posameznikov. Pripravili smo priporočila za izvajanje ukrepov, naprimer v zvezi eh, s preiskavami, pri katerih so prisotni otroci. Ustavni eh, svet, pa tudi eh, javne službe so sledile tem priporočilom. Sprejeli smo tudi priporočila uh, teku preiskav, o uh, pravicah, ki jih morajo uh, preiskovani poznati. Ker lahko pride do škode pri preiskavah, smo pripravili tudi poročila v zvezi s tem in na to julija 2016 je bila sprejeta bolj pozitivna uh, usmeritev pri izvajanju uh, teh preiskav. Če dokažemo uh, večjo uh, škodo uh, javni upravi, uh, sedaj ni treba uh, zagotavljati več toliko dokazov kot prej. Naprimer, uh, Pogovarjali smo se tudi o hišnem priporu. Nekdo, eh, ki je bil eh, priprt v hišnem priporu, ni mogel več v šolo, eh, morajo ostati doma in zato smo predlagali, da se tašni osebi omogoči, da vseeno obišče srednje, srednjo šolo, takrat, tak, tak, tak ko poteka pouk. Julija, oziroma junija, se opravičujem, lani smo skupaj sprejeli eh, odločitev, ki bo morda zanimiva tudi za ta odbor in sicer na temo spoštovanja eh, pravic eh, žrtev terorizma, na temo nadomestil za žrtve terorizma. Vem, da se nekateri zanimate tudi za ta vprašanja in pripravili smo celo vrsto predlogov za pomoč žrtvam. Govorili smo tudi o kolateralni, obstranski eh, škodi, ki lahko eh, nastane zaradi izrednega eh, stanja. Naprimer, nekdo blizu preiskani osebi lahko, nastane, lahko, pristane, lahko pristane v težavah, njihov delodajalec jim lahko reče, naprimer, ne zaupam vam več očitno je nekaj narobe, zato vas bom odpustil. Izredno stanje je bilo uporabljeno in to določene mere tudi izkoriščeno za izvajanje eh, operacij zagotavljanja eh, miru. Določeni ukrepi so se uporabili brez da bi eh, bila dokazana, pove, dokazana povezanost eh, s terorističnimi dejanji. Spomladi leta 2016 so v Franciji eh, pet ali šest tednov eh, potekali protesti v zvezi z delovno zakonodajo, ki, bila, ki bi naj bila sprejeta. Takšno je torej stanje. Imamo zakonodajni akt z dne 30. oktober 2017, ki prevzema določene eh, elemente izrednega stanja. Vlada je že sama dejala, da želi, da ima ta zakonodajni akt ekvivalenten učinek kot ukrepi, ki so bili sprejeti v okviru izrednega stanja. Zato ta zakonodaja v pravnem redu eh, Francije uvaja ukrepe, ki izhajajo iz izrednega stanja. Zato eh, prekinitev izrednega stanja predstavlja zgolj nek eh, retoričen dogodek. Omeji se dostop in gibanje oseb, ki so lahko predmet preverb, nadzora, Eh, preiskav eh, njihove domovanja ali pa eh, vozil. Lahko se zaprejo verske ustanove. To je bil del izrednega stanja, to je del tudi novega državnega akta. Skrbi nas tudi. kakšni so ukrepi v uh, zvezi s sovražnim uh, govorom. Vprašal sem uh, se, če s tem ne uvajamo nekakšnega kaznivega dejanja mnenja, s tem, ko uh, ukrepamo v primeru, da uh, nekdo uh, predstavlja svoje teorije oziroma svoje uh, ideje. Gre za uh, ukrepe, uh, ki bi naj bili sprejeti v primeru velike nevarnosti za uh, javni red uh, in mir, v primeru velike nevarnosti za uh, teroristična dejanja. To so zelo resne zadeve, ki uh, omogočajo sprejem uh, nadzora posameznika, hišnega pripora posameznika, eh, elektronskega nadzora, eh, prepovedi eh, gibanja, prepovedi pojavljanja z določeno osebo in tako naprej. v primeru preiskav smo uh, imeli prej uh, tekom izrednega stanja uh, varovalko. Vse skupaj moral namreč uh, pot, uh, potrditi sodnik, ampak uh, sveda na terenu je to delovalo takole. Uh, sodniku uh, smo uh, Eh, pred oči dali papir in mu dejali, gospod sodnik, če tega ne podpišete, eh, bo morda čez eno leto, eh, se upravičujem, čez eno uro prepozno. Tako so zadeve delovale na terenu. Sedaj imamo torej v veljavi zakonodajni akt, ki prevzema številne ukrepe iz izrednega stanja. In tukaj se sedaj poraja vprašanje uh, ustreznosti teh določb. To je še posebej pomembno z vidika temeljnih pravic. Poleg tega pa, kot sem dejal, imamo celo vrsto uh, elementov, ki so uh, bili sprejeti v zakonodaji, imamo nove določbe za preprečevanje terorizma, eh, imamo eh, okrepljene določbe za eh, kaznovanje tisti, ki se vračajo iz tujine. V primeru, da so potovali zato, da bi sodelovali s, s teroristi in tako naprej in tako Eh, dali. Eh, manevrskega prostora za ukrepanje je veliko. Oseba je lahko pridržana za štiri eh, ure, o tem sem že govoril, gre za zagonodajni akt z dne 3. junija. Osebo lahko pridržimo, če menimo, da je povezana s teroristi ali terorističnimi dejanji ljudje pravijo, da ta dokument eh, ne posega v svoboščine, v pravice, zato ker eh, se poskušamo soočiti eh, z popolnoma izjemnimi pojavi, kot so teroristični napadi. Ampak nikoli ne povemo, kdo so teroristi, ne definiramo teh oseb, kar pomeni, da smo v situaciji, in sicer v leta 2015 eh, eh, naprej, ko ne zaupamo nikomur več. Kazensko pravo in eh, kršitev kazenskega prava niso več, kršitve kazenskega prava niso več povezane z dejstvi, z dejanskimi kršitvami, ampak širše z osebami, eh, z delovanjem, eh, z določenim obnašanjem. V Le Monde sem eh, januarja leta 2016 govoril tudi o tem, skliceval sem se na francosko revolucijo, na teror, ki je vladal takrat, na to nezaupanje In v zvezi z osnutkom eh, zakonodaje sem dejal, da je res treba ukrepiti zakonodajo eh, in se učinkovito boriti proti eh, terorističnim dejanjem, ampak če zakonodaja sama postane represivna, to pomeni, da prehajamo iz odgovorne družbe na družbo, ki ne zaupa nikomor. takšne spremembe tako uh, ja, uh, upravnega prava, kot tudi kazenskega prava z vidika varnosti uh, vodijo v nevarno uh, situacijo, ker uh, izginja človeškost, uh, izginja načelo um, nedolžnosti. Ustavni svet je že dvakrat eh, odločal o eh, predlaganem eh, kaznivem dejanju in odločil, da to ni mogoče, če se ne spremeni sama ustava. Sprejeti ukrepi so torej ukrepi, ki ne sledijo sprejetemu upravnemu redu. Spoštovati je treba načelo zakonitosti kazenskih Eh, kaznjivih dejanj in kazni. Spoštovati je treba tudi načelo eh, predvidljivosti in stabilnosti zakonodaje. In dejstvo, da sedaj nismo več eh, v takšni situaciji, da ne razmišljamo več na takšen način, pomeni, da posegamo v vladavino prava in da šibimo to vladavino prava gospa predsednica, takole bi eh, končal. Mislim, da moramo v naši državi eh, dan danes eh, narediti marsikaj. Pred nami je nekakšno dvojno kazensko eh, pravo. Navadno kazensko pravo in protiteroristično kazensko pravo, ki je postalo nekakšno eh, upravno eh, kazensko pravo, upravno pravo, ki omogoča, da sprejemamo določbe, ki posegajo v pravice in svoboščine. Določbe, ki izhajajo iz eh, zakonodajnega akta 30. oktobra leta 2017, eh, niso zapisane v eh, kazenskem pravu, ampak v kodeksu notranje varnosti. Gre torej za besedilo, ki ga izvaja notranje ministrstvo in pa policija, ne pa pravosodno ministrstvo. In mislim, da moramo o teh zadevah razmišljati. Sploh zato, ker eh, naša situacija ni eh, lasna zgolj eh, nam. Naprimer, podobne določbe imajo na voljo eh, organi v eh, Združenem kraljestvu v letu 2000 naprej. Eh, imajo pravice do preiskav, nadzora in tako naprej v primeru terorističnih dejanj oziroma povezav s terorističnimi dejanji in teroristi. Gre za dostop do biometričnih podatkov, do osebnih podatkov, eh, nadzor nad elektronskimi komunikacijami in tako naprej. Takšne so naše izkušnje, gospa predsednica. Seveda je treba upoštevati tudi okrepljeno sodelovanje med državami članicami in če mi zastavite to vprašanje, lahko kaj več povem tudi eh, o zadnjem vprašanju, o katerem ste se pogovarjali eh, malce prej v zvezi z interoperabilnostjo. Povedati moram, da smo sodelovali tudi z drugimi državami. Organizirali smo eh, konferenco v Strasburu septembra lani v okviru neformalnega omrežja Lipkan, v katerem deluje približno 15 eh, organizacij, ki se ukvarjajo z varnostjo v eh, naših državah. Eh, iz Nemčije, Španije, Združenega kraljestva, Belgije in tako naprej. Tekom te konference smo primerjali naše izkušnje in poskušali skupaj obravnavati to zelo, zelo zahtevno vprašanje ravnotežja med varnostjo in svobodo. Pogovarjali smo se z Agencijo za temeljne pravice, pogovarjali smo se z um, drugimi, eh, pozvali smo Evropsko unijo, da, predvide, da predvidi mehanizme, eh, tudi eksterne mehanizme za nadzor eh, nad tovrstnimi ukrepi in organi. In zato poskušam, gospa predsednica, sodelovati tudi v tej razpravi v vašem odboru. Cilj je seveda legitimen rešiti moramo življenja številnih eh, ljudi, moških, žensk in eh, otrok. Boriti se moramo proti eh, barbarski organizaciji, ki izvaja doslej nevidene barbarske zločine. Glede na to, da je naš eh, pravni in policijski okvir, eh, varnostni okvir eh, praktično brez meja, moramo pri tem spoštovati pravice in svoboščine vseh. Mislim, da je to odgovornost Evropske unije. To je odgovornost, ki jo morate prevzeti na las, na ramena, ko oblikujete besedila Evropske unije. Včeraj je bila to direktiva, jutri bo to kakšno drugo besedilo. In na vas eh, v eh, tem posebnem odboru eh, je, da do naslednjega septembra najdete nove predloge. Sveda pa je treba pritisniti tudi na države članice. Države članice same morajo spoštovati ta načela. Gre namreč za nacionalno suverenost, ki se pogosto uporablja, ne glede na uh, politiko uh, skupnosti, ki uh, jo uh, uporabljamo, ne glede na ta tretji steber, o katerem je govoril gospod Oflerti. Na nacionalni ravni obstajajo tudi nadzorni mehanizmi in uh, po našem mnenju je eksterni nadzor. Uh, bodi si znotraj države, bodi si zunaj države, bistvenega pomena. Takšne politike ne moremo izvajati, ne glede na to, da je legitimna, brez da bi spoštovali uh, svoboščine, vladavino prava, naša načela. In to iz dneva v dan. Brez da bi nadzirali in spremljali uh, nadzore. Eh, spremljali eh, organe, ki izvajajo eh, to politiko in organi, ki prižgejo rumeno luč ali pa rdečo luč, morajo biti spoštovani. Hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala, gospod Jacques Toubon. Mislim, da vam lahko zaploskamo, ker ste na dolgo in počes izpostavili problematiko demokracije same ki se sooča eh, z novimi grožnjami. Z grožnjami, ki jih eh, porajajo in izvajajo tisti, ki dobro poznajo eh, naš sistem. Prek francoskega primera ste predstavili to področje in Francija je bila tista, ki je bila predmet največjih eh, groženj, tudi eh, napadov eh, in predmet groženje iz dneva v dan. Ravno zato je Francija uvedla celo vrsto orodij, o katerih ste govorili. Dobro ste pojasnili pojav izrednega stanja, razvoj dogodkov v zvezi s tem in današnjo stanje. Dejali ste, da je cilj sicer legitimen, ampak da moramo obenem narediti vse za to, da zagotovimo spoštovanje vladavine prava, vladavine prava in uh, ravnotežja na tem področju. Pozvali ste Evropsko unijo in tudi uh, naš odbor, uh, da se s tem ukvarjamo. Res je, da uh, notranja varnost uh, spada v pristojnost uh, držav članic. Evropska unija se tukaj ukvarja s temo, ki je za javno mnenje izjemno pomembna. Zadnje javno mnenjske raziskave so pokazale, da eh, je ravno vprašanje varnosti na prvem mestu v mislih eh, ljudi, še pred brezposelnostjo. Eh, to velja tudi za našo državo, Francijo. No, ne, ne smemo se preveč posvečati Franciji. Eh, ampak vseeno je to treba izpostaviti. Mislim, da ste pokazali eh, zelo dober pregled eh, tega sistema, tveganj in ciljev, ki smo si jih zadali, h katerim bi morali stremeti. Kolegi imajo verjetno veliko komentarjev, različnih stališč in v vsakem primeru menim, da so elementi, ki ste jih predstavili, izjemno pomembni. Brez dvoma na še več dela čaka tudi onkraj interoperabilnosti. Uh, Eh, več vprašanj vam bomo zastavili tudi onkraj tega vprašanja, eh, za katerega pa eh, se lahko tudi sama podpišem pod. Besedo bom predala Arnoju Donžavnu, ki je zaenkrat edini na seznamu govornikov, na to Ana Gomeš. Zabeležili se bomo različna vprašanja in na njih boste lahko takoj odgovorili. In pa še podpredsednica Valencijanov. Izvolite. Dvanajstega decembra lani smo dobili predlog komisije. Cilj je bil ta, da bi okrepili varnostno unijo z novimi predpisi. S tem naj bi premustili vrzel, ki je nastala zaradi pomankanja informacij. Ti sistemi bi naj zagotavljali izmenjavo informacij med različnimi sistemi in tudi bolje, boljše sodelovanje. To koristi pri zaščiti meja, policiji in migracijskim organom naj bi to koristilo. Ta predlog sta podala gospod Avromopoulos, pa tudi gospod Timmermans vendar o tem je govoril tudi gospod O'Flaherty in s tem predlogom bi res lahko ukrepili varnost v Evropi. Tudi v času atentatov smo to lahko že opazili. Pri vsakem napadu se pojavi vprašanje, ali so bili podatki ustrezno izmenjeni, če niso bili, zakaj ne, kako da je do tega prišlo kaj bi lahko storili, če bi imeli dostop do teh in teh podatkov, če bi imeli dostop do dosjejev drugih organov, bi morda lahko drugače ukrepali, določene osebe bi lahko že pridržali in jih tudi zaslišali. Nekaj vprašanj tukaj je res zelo pomembnih in ta predlog je legitimen, ampak gospa predsednica, povedati moram, da. Se strinjam s pomisleki Agencije za temeljne pravice. To, kar je povedal gospod O'Flaherty, drži. Tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov ima tukaj besedo. Ta oseba se je že izrazila v okviru skupine strokovnjakov, ki se je s tem vprašanjem ukvarjala. Gospod O'Flaherty je to že omenil, obstaja določeni projekt, ki še ni popolnoma zaključen. Nazornik za varstvo podatkov in Agencija za temeljne pravice sta o tej temi že govorila. Različni organi imajo različne naloge. Včasih so te naloge res zelo različne. Gre za zaščito meja, obravnavanje migracij, pravosodje in tako naprej. In vsi imajo dostop do podatkov, ki niso nujno povezani striktno z njihovim mandatom. Če so ti podatki dostopni vsem, potem se pojavlja nevarnost, da bi pomešali preprečevanje terorizma in obravnavo prosilcev za azil. Gospod Van Orden je to vprašanje že zastavil gospodu Oflertiju. To bi lahko bilo tudi nekaj, kar negativno vpliva na prosilce za azil in tiste, ki potrebujejo zaščito kolegi v Franciji in drugi so zaskrbljeni zaradi tega. Migranti, državljani tretjih držav prihajajo v Evropo in to vzbuja pomisleke. Nadzornik za varstvo podatkov izpostavlja dejstvo, da moramo ločevati med vprašanji preprečevanja terorizma in obravnavo in obvladovanjem migracijskih tokov. Če bomo vse skupaj pomešali, se pojavlja nevarnost, da ne bomo več ločevali med upravljanjem z migracijskimi tokovi in preprečevanjem terorizma. Torej, še enkrat, to je tisti, ki je odgovoren za varstvo podatkov. Rekel je, da bomo to lahko ločili le, če bomo jasno opredelili cilje. Če bomo jasno vedeli, kakšne podatke zbiramo. Interoperabilnost različnih informacijskih sistemov je nekaj, kar bi morali zagotoviti, zato da zaščitimo informacije zasebno sfero in tudi temeljne pravice. Na nacionalni ravni pripravljamo zakon na to temo. Temelj je, da bomo zaščitili načelo potrebnosti in sorazmernosti. Zastavlja pa se še eno vprašanje. Ti sistemi morajo vključevati ustrezna jamstva. Veliko smo razmišljali o tem. To je seveda tudi v skladu z delom Agencije za temeljne pravice in tudi nadzornih za varstvo podatkov, se je izrazil v zvezi s tem. Izkušnje na tem področju so različne in vsi vemo, kaj se dogaja v zadnjem času. Vsi ti sistemi ne bodo služili ničemur, če si obveščevalne službe med seboj ne bodo zaupale. Številni se pritožujejo, ker nekateri ne upravljajo svojega dela in ker ne upravljajo podatkov v ustrezne namene. Tu gre bolj za pod zakonodajno področje. Ne moremo vsega kar vključiti v zakonodajo in rešiti z zakonodajo. Morda lahko gospod Donžon vse skupaj morda nekoliko lepše opredeli. Gerard Depre se želi javiti v zvezi z tem vprašanjem. Če dovolite, bi mu najprej dala besedo. Mislim, da gre za interoperabilnost. Zelo aktivno je gestikuliral, gospod Donžon pa dobi besedo kasneje. Hvala, gospa predsednica, kratek bom. Nekaj se si s poslovnikom v zvezi z interoperabilnostjo. To podpiram, podpiram, kar je rekel gospod Tubon, da ne smemo prekoračiti rdeče linije, rdeče črte, kar zadeva temeljne pravice in kar zadeva varnost. Ampak rekel je nekaj, proti čemur moram protestirati, kar zadeva interoperabilnost. Rekel je, da bodo vsi organi imeli dostop do vseh podatkov že jutri. To ne drži. Komisija predlaga, da bi omejili dostop do različnih podatkov različnim agencijam. Če to zdaj trdite, potem ste v nasprotju z besedilom. In gospod Tubon v zvezi z tem besedilom ste dejali, da ne smemo mešati terorizma in priseljevanja. Jaz tukaj ne vidim nobene varnost, nevarnosti za to. Interoperabilnost prav tako ne vodi do tega, da bi oblikovali nove podatke. Gre le za to, da bomo lahko dostopali do različnih že obstoječih podatkov. Mislim, da bi morali biti na to pozorni. Ne vem, kako je zastavljeno vaše besedilo, ampak Mislim, da bi bilo dobro, če bi si še enkrat prebrali besedilo komisije. Hvala, gospod Depre. Gospod Avromopoulos je komisar za migracije. Odgovoren je tudi za notranje politična vprašanja in rekel je, da zdaj konkretiziramo zadnje korake za to, da bomo odpravili pomanjkljivosti na področju informacijskih sistemov in upravljanja z mejami ter upravljanja z migracijami. Zdaj bodo organi imeli dostop do ustreznih podatkov, zato da bodo lahko upravljali svoje delo. No. če govorimo, da bodo organi imeli dostop do ustreznih podatkov, ne pomeni, da bodo imeli dostopa, dostop do vseh podatkov. No, ja, ampak v besedilu komisije z 12. decembra je zapisano, da sisteme med seboj niso ustrezno povezani. To pomeni, da da je težko uporabljati zmogljivosti vseh sistemov. Vse, zmogljivosti vseh sistemov. To pomeni, da bomo zdaj poskusili te pomankljivosti odpraviti in da bomo poskusili zagotoviti, da bodo sistemi zanesljivi. To pomeni, da bo zdaj omogočen dostop do vseh podatkov. To nisem jaz, to je Izjava za tisk komisije. Žerar, takole vam bom povedal. V svoji funkciji upravljam svojo funkcijo in ko govorim z različnimi organi, združeni, tudi s poslanci, seveda veliko razpravljamo. Govorimo pač o tem, o čemer vsega moji partneri želijo govoriti. Zdaj smo v parlamentu, v tem posebnem odboru, ampak gospod Depre, mislim, da bi morali reči Bobu Bob. Ne morete mi očitati, da sem izkrivljeno prikazal resnico. Še enkrat. Izjava za tisk 12. december 2017 Strasbourg. Črno na belem je to napisano. tudi če spremljamo delo skupine na visoki ravni, lahko to ugotovimo. Gospod Depre. Čemu bi se skupaj služilo, če ne bi zdaj tega jaz tukaj omenil? Ne, ne, ne. V predlogu komisije niso navedeni novi podatki. Pri interoperabilnosti gre za dostop do že obstoječih podatkov. In interoperabilnost se zagotavlja s pomočjo pravnih sredstev. Predlog komisije v zvezi z interoperabilnostjo in tudi cilji, ki so na področju varnosti, vse to so vprašanja, ki so zelo aktualne narave. In vse skupaj je tudi zelo med sebojno povezano. To vprašanje smo že zastavili direktorju Agencije za temeljne pravice in tudi zdaj se je pojavilo to vprašanje in razprava kaže, da je zdaj res nujno zagotoviti več jasnosti na tem področju. Julian King je Prav tako že opravi nekaj dela na tem področju, ampak zdaj ne bomo začeli razprave na štiri oči. Seveda to, kar pravite, drži. V sporočilu komisije in v predlogu uredbe ne gre za to, da bi se zbirali nove podatki. Ne, gre za nekaj drugega gre za to, da bi čim bolje izkoristili razpoložljive podatke. Na drugi strani pa je navedeno, da se bo poskusilo preprečiti večkratne identitete ali možnosti večjih identitet. Arno Tonžo, izvolite. Vprašati sem želel nekaj drugega, ampak to priložnost bom izkoristil za to, da nekaj povem. Ne govorimo tukaj o združevanju. Ne govorimo o tem, da bi vsi skupaj zbirali vse podatke. Ne, gre samo za povezave med sistemi. Biti moramo previdni. Ne gre za to, da ima vsak dostop do vsega. Ne gre za to, da bi iz vseh teh zbirk podatkov ustvarili neko veliko celoto. Hvala, da ste tukaj hvala za vaš prispevek. Jaz nisem del tabora histeričnih fanatikov na področju varnosti. Mislim, da moramo biti previdni, poskrbeti moramo za to, da ne bo prišlo do retoričnih spodrsljajev. Vem, da se moramo boriti proti terorizmu, vem, da je zelo pomembno, da se izogibamo pretiravanju, prav tako ne smemo imeti preveč zakonodaje. Tudi na drugih področjih seveda se moramo temu izogibati. No, obstaja pa področje, kjer sem nekoliko bolj kritičen. Gre za pravne določbe. V Franciji je to vodilo do tega, da je povdarka preveč na varnosti. Druga področja pa so zanemarjena. V Franciji je vse skupaj morda včasih spreobrnjeno. Določene določbe, ki naj bi okrepile včasih posamezne organ dejansko potem spodkopavajo pravno državo, ampak Francija je odvisna od administracije. In tudi administracija je upravičena do tega, da obstaja. Mislim, da se včasih tukaj pojavljajo napake in eh, kar zadeva postopke, naprimer pri osumljencih terorističnih dejanj. Vse to mora biti predano sodišču. Administracija tukaj nima besede, vse skupaj mora biti predano sodišču in upravljeni morajo biti ustrezni sodni postopki. Če obstajajo omejitve, so to omejitve, ki so časovno omejene, naprimer hišne preiskave. Sodniki imajo zdaj nekoliko večjo vlogo. Ne strinjam se z vašim tolmačenjem, da bodo zdaj eh, sodniki sistematično popuščali prošnjam za naloge, za preiskave zato ker bodo pose, potem odgovorni za to, kaj se bo morda zgodilo. Naj vam povem, kaj se je prejšnji teden zgodilo pri meni. Nekdo je zahteval hišno preiskavo in prošnja je bila zavrnjena. Ne samo to. Sodnik je celo rekel, da je treba človeka o tem naprej obvestiti ne gre za to, da tukaj kar vlada samo volja. Vloga za hišno preiskavo se naj bi odobrila le, če se o tem človeka obvesti vnaprej, no to je že nekoliko absurdno. Pa še nekaj je zanimivo. Že dve leti imamo tako imenovano izredno stanje. Dobili pa smo 110 pritožb. Mislim pa, da se tukaj kršijo pravila sorazmernosti. 12 tisoč ljudi je še vedno na seznamu potencijalno radikaliziranih. Imamo register radikaliziranih ali potencijalno radikaliziranih. FSPRT se to imenuje. To so ljudje, ki naj bi morda bili radikalizirani. In za te ljudi se domneva, da so radikalizirani. To je že dokazano. Sto deset primerov je bilo uloženih mm, nadzorniku za varnost podatkov, varstvo podatkov in mislim, da tukaj nismo kršili načela sorazmernosti. Vi morate seveda upraviti svoje delo, ampak e, mislim, da ni tako, da se zdaj pri nas omejuje svoboda in da se omejujejo temeljne svoboščine. Ampak vseeno morda prihaja do tega, da se omejuje delo organov, s tem, ko trdimo, da lahko samo sod, sodišča o tem odločajo. Euh, euh, euh, ja, to je zelo pomembno, kar ste povedali. Odgovoril bi naslednje. ja, sploh ne gre za to, da bi želel reči, da administrativni organi delujejo poljubno v primerjavi z sodstvom. Imamo 66. člen ustave, kjer je zapisano, da je sodstvo pristojno za varovanje svoboščen in pravic, ampak že desetletja je tako, da imamo tudi upravne organe, upravne sodnike, ki so bili prepoznani kot eh, tisti, ki lahko ščitijo javni red in pa individualne svoboščine. Imamo tudi odločitev sodišča iz 90-ih let, ki to jasno. Poudarja. Potem imamo tudi z eh, leta 2015 novost v primeru izrednih razmer in sicer je bilo na novo uvedeno to, da obstaja možnost nadzora, um, možnost, da upravni sodnik v primeru izrednih razmer odredi hišno preiskavo ali pa kaj podobnega. In to je nekdo, ki deluje a posteriori. Gre za načelo pravne države, pri katerem gre za zakonitost določenega ukrepa ali pa za določene pristojnosti posameznega telesa, ki se je odločil za takšen ukrep. No, ampak To se zgodi šele naknadno, potem, ko je do tega ukrepa že prišlo. No in ravno zaradi tega smo videli nekaj napredka v primerjavi za zakonodaj z 30. oktobra. Imamo sedaj eh, spremembe po junijskih volitvah in sedaj je bil uveden GLD. Pa la même, comme chacun sait. En France, Euh, se sont alliés pour introduire le GD. No, senat je bil proti, ampak uh, spodnji dom je sedaj strnil svoje vrste in je dosegel to, da obstaja že a priori sodni nadzor, ne pa šele naknadno, uh, ko gre uh, za preiskavo strani upravnega sodnika. Za to gre. Pa še nekaj bi želel dodati. Več kot 4500 ukrepov je bilo sprejetih od uh, začetka izrednih razmer in uh, približno tisoč upravnih sporov smo obravnavali v tem času, kar kaže na to, da se je veliko ljudi odločilo, da se bodo obrnili na upravno sodišče. ali na državni svet, niso se pa obrnili na varuha človekovih pravic, kajti on ima samo pristojnosti na področju deontologije varnostnih sil. Pa še neka pripomba v zvezi s tem, kar je povedal Arno Danžon. No, poleg upravnih ukrepov. Je... Po uvedbi upravnih ukrepov je bilo relativno malo primerov pred sodiščem ma, eh, dobro, veliko je bilo primerov v zvezi z eh, trgovino z eh, orožjem, z drogami, gre za torej, običajna kazniva dejanja, lahko pa na prste ene roke naštejemo, koliko je bilo obravnavanih terorističnih dejanj v povezavi s temi administrativnimi ukrepi. Eh, no, torej ti ukrepi so preprečili številne eh, napade. Tukaj je šlo za delo obveščevalne službe znotraj države, zunaj države. To je pripomoglo k temu, da smo lahko preprečili nekaj napadov. In, uh, To je tudi posledica dela administrativnih sodnikov, ki so pravočasno delali. Torej, delali smo na preventivni veji. Um, no, mislim, da sem s tem odgovoril gospodu Danžanu. Uh, skratka, mislim, da smo delali dokaj učinkovito. Ana Gomes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 No, um, gospa Stevens je vprašala gospoda Flartija o primeru osumljencev. No, v zvezi s tem poteka tudi razprava v Franciji. In glede na nedavne dogodke v Franciji, Ali se, vi, se vam zdi, da bi izključitev osumljenih oseb bila možna v trenutnem zakonodajnem okviru v Franciji? Ali si predstavljate, da bi izgnali recimo eh, državljane Maroka? Ali si predstavljate, da bi potem ti državljani lahko dobili pravično sojanje v svoji izvorni državi? Ali se vam zdi, da bi tam dobili pravično sojanje? on a des mesures qui permettent euh, d'éloigner de, euh, de France, d'expulser des personnes condamnées. On a un dispositif, comme d'ailleurs dans la plupart des pays. U pravni državi imamo ukrepe, ki jih lahko uporabljamo, ampak ne v primeru oseb, ki so osumljene, eh, za katere veljajo določene pomisleke in tako naprej. Kar se tiče ukrepov, ki jih lahko uporabimo v primeru osumljencev. Seveda v javni razpravi obstaja določeno število eh, ljudi, skupin in tako naprej, ki so podale eh, takšne predloge. Ampak pogosto eh, se mi zdi, in gospod Donžan me bo popravil, če povem kaj napačnega, mislim, da zadeve niso šle preveč daleč. Edino vprašanje, ki je bilo zastavljeno, je bilo v zvezi s tistimi z dvema državljanstvima, državljanstvoma. In eh, predlog je bil ta, da eh, oseba, ki je bila ob, eh, obsojena, nima več francoskega državljanstva, kar pomeni, da jo lahko izženemo iz države. Ampak ta postopek je bil ustavljen. Na vkljub resnosti vseh teh vprašanj bom o tej zadnji temi govoril z nasmeškom na obrazu na nek način ugotovili smo, da so teroristi eh, najbolj učinkoviti pri tem, ko vplivajo na eh, letalske lete in eh, čase odhodov eh, vlako in tako naprej. zagotoviti moramo ustrezen nadzor, ustrezno spremljanje. To je izjemno pomembno. Kar se tiče vaše eh, zadnje točke, gospa Gomeš, pa bi dejal. da bi morali, če bi želeli biti učinkoviti eh, pri teh ukrepih, te osebe poslati v države, eh, kjer ne bo prišlo do kršitev eh, človekovih pravic eh, in temeljnih pravic. Eh, če bi jih pošiljali v države, kjer bi takšne kršitve obstajale, potem bi išli, po mojem mnenju, napačno smer. Obstajajo predlogi, da bi prosilce za azil, za azil pošiljali nazaj v države, ki so označene za Eh, varne države, kljub temu, da resnično niso varne za te eh, zadevne eh, ljudi. No, mislim, da je bilo to zelo jasno. No, to vprašanje se bo porajalo, zato ker se trenutno komisija in svet pogovarjata o u, uredbi o um, varnih tretjih državah. No, to vprašanje je dan danes eh, izjemnega pomena. Pomembno je tudi za, naprimer, eh, sporazume o eh, ponovnem sprejemu s Pakistanom, Afganistanom in tako naprej. Dolga pot je pred nami. No, nekdo je prej spomnil, da je pred desetletji potekala razprava o ženevski konvenciji in že v takrat smo se pogovarjali o varnih državah in tako naprej. Ja. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa Elena Valenciano, naša podpredsednica. Bom govorila v eh, španščini, tako da to ne bo eh, popolnoma francoska razprava. Ravno zato. Torej, vi ste nas pozvali k temu, naj razmislimo o nečem, kar dejansko obstaja. In sicer gre za veliko neravnovesje v korist eh, varnosti proti temeljnim svoboščenjem in človekovim pravicam. To obstaja in o tem razpravljamo že dolga leta. Eh, govorimo o ravnotežju, čeprav je to popolnoma izven ravnotežja. Pravzaprav svoje še ne moremo razmisljati o tem. Eh, to je pravzaprav v družbi že praktično odločeno. Družbo namreč veliko bolj skrbi njihova varnost, kot pa njihove svoboščine, zato ker jih je strah. E, prišlo je do veliko hudih dogodkov in uh, enostavno državljane je strah. Problem je v tem, če sprejemamo zakonodajo v senci neke travme, to nas ne privede nikomor, nikamor. E, kajti vedno več bo travm in zakonodaja bo vedno, več, vedno bolj stroga. Naj podam nek primer. Popolnoma smo normalizirali eh, te kontrole na letališčih. To je nekaj, kar je pravzaprav samo po sebi umevno. Ampak nekdo je analiziral stroške teh nadzorov v primerjavi z. Eh, ali je kdo analiziral stroške tega nadzora nad letališčih oziroma njihovo povezavo z dejanskimi napadi na letalih? Ali je kdo analiziral učinkovitost teh kontrol, ki nam vsem otežujejo življenje? Ali resnično služijo cilju, ki bi mu naj? To je vprašanje. Namesto da iščemo to ravnoteže, bi morda morali analizirati škodo, ki je bila storjena številnim osebam, njihovim temeljnim svoboščinam v primerjavi z koristjo na področju varnosti, ki smo jo s tem dejansko pridobili. Uh, meni se zdi, da bi bilo to bolj učinkovito, kot pa da stalno uh, govorimo o tem nedosegljivem ravnotežju. Najlepša hvala. Izvolite. gospa predsednica, nasplošno velja, da morajo sprejeti ukrepi, ampak pogosto se umešajo eh, čustva, seveda, eh, sprejeti bolj racionalno. In to je ravno tako težavno na tem področju. Pravo nam daje. Eh, odgovore, ki so utemeljeni na naših temeljnih eh, načelih. Ti so egzaktni, brez vrzeli. Na koncu pa prevagajo druga stališča, ki niso vedno racionalna. Včasih so to fantazme. Včasih eh, imajo na vse skupaj vpliv imeli. To pomeni, da se eh, dogaja takole. Pred dvema letoma je eh, nek predstavnik obveščevalnih eh, služb, ne vem, v senatu ali pa v skupščini v enem, v enem od odborov oziroma komisij dejal takole. Ukrepi, ki so sprejeti, so sprejeti zgolj zato, da bi eh, javnemu eh, mnenju pokazali, da vlada ukrepa in da vlada ne sedi križem rok. To pomeni, eh, da je verjetno ta predstavnik obveščevalnih služb dejal, če mi date dovolj sredstev, bom naredil nekaj predvsej bolj učinkovitega. No, eh, zakonodaja, naprimer o obveščevalnih dejavnostih, eh, torej ne sme posegati v temeljne pravice in v tem primeru ne posega v tako veliki eh, meri. Predstavljajte si, da jutri pridete na neko letališče, in da pridete na terminal, brez da uh, bi vam kdo karkoli dejal. Verjetno si boste rekli, uh, nori so, nikogar eh, več ne nadziramo. Kdorkoli lahko pride na to letalo in uh, ga vrže v zrak. In ta razprava se vrti predvsem okoli takšnih vprašanj. Ravno zato moramo biti bolj racionalni. Ko je govoril gospod Donžon, se je dotaknil zanimivega eh, elementa iz zakonodajnega akta sprejetega 30. oktobra. Besedilo pravi, da bo zakonodaja veljala zgolj do leta 2020, na to pa bo na nek način postala neveljavna. In na to se bomo pogovarjali o tem, če so bile eh, sprejete določbe učinkovite oziroma če niso bile učinkovite, če jih bi morali uporabljati še naprej ali ne, če bi jih morali odpraviti ali ne. No, seveda nihče ne ve, kakšn, v kakšnem stanju bo takrat država, kakšno bo javno mnenje v državi in tudi v Evropske uniji. Ampak eh, to gre v tej smeri, o kateri ste govorili, gospod predsednica. Že opas. Najlepša hvala, Jacques Tubon. Eh, nekaj časa še imamo, tako da lahko predam besedo komu drugemu, če že eh, ima še kdo kakšno eh, vprašanje v tem zelo zanimivem kontekstu. Nismo govori, govorili veliko o javnem mnenju in o odločnosti javnega mnenja. Včeraj ob obeležitvi tega barbarskega dejanja, ki je povzročilo veliko smrtnih žrtev v naši državi, sem uh, se spomnila tudi na to, da za francoze nič ni več tako, kot eh, je bilo uh, pred letom 2015. In to je na nek način res. Dejali ste, da ne moremo uvesti nek uh, nov pravosodni sistem. Tega se zavedam tudi uh, uh, sama ampak obenem se v Franciji vsak dan borimo proti atentatom in jih preprečujemo. Upravičujem se kolegom in kolegicam, ampak veliko smo govorili ravno o e, francoskih primerih. Danes popoldan je bil pač e, na dnevnem redu o francoski primer. E, okrepili smo e, orodja za boj proti terorizmu, nekaj ste jih sami izpostavili. E, mislim, da je veliko orodij eh, zelo potrebnih. Eh, sicer ste dejali, da eh, nekateri niso potrebni, ampak veliko jih je potrebnih. Še vedno je naša, vdrža, naša država v veliki nevarnosti in razumemo, zakaj je javno mnenje takšno, kot je. No, seveda je treba javnosti pojasniti ravnoteže, ki ga je treba najti. Obenem pa jih moramo prepričati in, in pokazati, neke dokaze. Tudi v ljubezni je tako, da moramo izkazati to ljubezen in tudi v tem eh, primeru, v tej razpravi je treba pokazati, kakšni so različni elementi. Grožnja obstaja, eh, ljudje so prestrašeni in eh, tisti, ki so za te zadeve odgovorni, tisti, ki imajo tašne funkcije, naprimer vi, vlada in tako naprej, se morajo pogovarjati z državljani, ampak javnost je prestrašena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 povabili tudi druge. Danes eh, je z nami nekdo, ki je predstavnik neodvisnega organa, eh, ki se ukvarja s temi zadevami v Franciji. Zanimivo pa bi bilo, če bi prisluhnili tudi eh, oblastem, naprimer španskim oblastem, predsedniku ustavnega sodišča v Karlsruheju, v Nemčiji ali pa odgovornimi iz Združenega kraljestva ti ljudje vam lahko povedo, kaj so naredili, kaj so naredili njihove države, kaj eh, so sprejele, eh, čemu so bili izpostavljeni. Ne gre toliko za število smrti, eh, število smrtnih žrtev, gre za napade. V Nemčiji, na božični tržnici, v Združenem kraljestvu in tako naprej. Nemčija seveda tako kot eh, tudi eh, Italija pozna eh, podobne zgodbe iz preteklosti, rote armeje in tako naprej. In obstajajo zanimive informacije. Naprimer, odločitve ustavnega sodišča v Nemčiji, ki segajo v 70-ta leta, so zelo zanimive. In ta razprava ni zgolj eh, francoska ali pa francosko-bruselska. Hvala. Sreč ali bi se naj tudi eh, z eh, organi iz Berlina, verjetno lahko dodamo tudi Karlsruhe, pa tudi španske kolege. Besedo bom predala Arnoju Donžonu, na to pa še Katarini Kiniči. Dup. O Žaku Tubonu bi rad povedal naslednje, da se z njim strinjam glede dveh elementov analize. Kar se tiče terorizma, to, kar eh, pomiri misli, ni nujno to, kar nas zaščiti. In eh, to je treba izpostaviti. Veliko ukrepov, izrednih ukrepov, ki so bili sprejeti, eh, ljudi pomirja, ampak učinkoviti morda niso najbolj. pravni arsenal, ki nam eh, je na voljo, je morda eh, lahko sofisticiran, ampak nikoli ne more eh, zamenjati optimizacijo in organizacijo organov pregona in obveščevalnih služb. Mislim, da se glede tega strinjamo. Imamo pa vseeno malce karikaturistične eh, eh, vizije na nek način v tej razpravi. Tekom razprave v eh, Franciji je eh, na mizo bila dana tudi ideja o eh, posebnem toživstvu. Obstoječe možnosti so že dovolj. Eh, seveda ne smemo pozabiti na kvantiteto, zato ker je eh, eh, dosejev vedno več. Ampak kar se tiče same organizacije sistema, nima nekega smisla, da bi vzpostavili še eno posebno toživstvo. Na nek način nekateri menijo, da bo zgolj specializacija nekega tožilstva privedla rezultate, kljub temu, da eh, obstoječe tožilstvo eh, že lahko ustrezno dela. Te. No, ne bom podajal eh, stališč o eh, pravosodni politiki in eh, organizaciji pravosodja. To ni v moje pristojnosti, sploh pa ne tukaj v Evropskem parlamentu. Dejal pa bi takole. Bil sem eh, predsednik zakonodajne komisije, ko je, bila vzpostavljena, eh, ko, ko je bil eh, sprejet zakonodajni akt leta 1986 po napadih leta 1986. In sodeloval sem pri oblikovanju francoske zakonodaje na tem področju. Takrat je šlo za uh, bližnje vzhodne eh, storilce. Ti ukrepi so veljali 30 let. Bili so učinkoviti, kar se mi je vedno zdelo dobro, po drugi strani pa so delovali tudi zato, ker so uh, vsebovali določeno spoštovanje, spoštovanje načel uh, naše kazenske procedure. Vzpostavljanje nekakšnih enklav znotraj kazenskih postopkov je lahko eh, prava pot, ampak pri tem moramo ostati koherentni s celotnim eh, kazenskim postopkom. O tem sem prej že govoril, da so eh, sedaj to orožje prišle iz eh, izrednega stanja, iz pravosodja eh, na notranje ministrstvo. Takrat smo oblikovali kaznivo dejanje eh, bližine eh, storilcu in ko smo to definirali, eh, Eh, in ko smo to zaznali, je takoj vse skupaj romano na eh, določeno področje. V 30 letih delovanja tega ukrepa se mi eh, ni zdelo, da bi lahko ta sistem proglasili za neučinkovit. Drugič, tehnično gledano, eh, kar se tiče tožilstva v Parizu, eh, kar se tiče morbitnega eh, protiterorističnega tožilstva. V okviru tega se nam ni zdelo, da bi lokalne toživstva vključili v nacionalno toživstvo, v pariško toživstvo. Ni se nam zdelo, da bi bile tašne zdeve problematične možnost eh, nacionalnega toživstva je možnost, za katero se lahko eh, pravosodna politika odloči. Ne bom se o tem izražal. Če do tega pride, bo to pomenilo, da bo pariško toživstvo, ki ne bo več obravnavalo uh, terorističnih dejanj imelo na voljo več manjerskega prostora, več časa za obravnavo drugih pomembnih vprašanj, eh, ki so v eh, pri, eh, njihovi pristojnosti. Takšno je moje mnenje, Arno. Mislim, da je to vprašanje. ki je bilo zastavljeno tako na hitro, vseeno pa zahteva poglobljeno razpravo. Pravosodni eh, minister eh, mora dobro pretehtati prednosti in slabosti takšnega predloga, takšnega ukrepa. No, imamo tudi primere v tujini, eh, kjer lahko najdemo navdih. Imamo različne možnosti, različne sisteme. To lahko obravnavamo na podeželju, na centralni ravni in tako naprej ne moremo zgolj dejati, eh, možnost je samo ena ali pa druga, imamo španski primer in tako naprej. Tožilec eh, Molans v Franciji eh, tega ni podpiral. Veliko je seveda odvisno tudi od tega, kdo je na določeni funkciji. Na koncu pa besedo predajam še Katarini Kiniči. Izvolite. Sì, grazie, grazie Presidente. Io voglio innanzitutto ringraziare, ringraziare Hvala. Želela, želela bi se zahvaliti gospodu Tubonu za vse, kar je povedal. Hvala tudi za to, da ste govorili na tako pregleden in uh, intelektualno neoporečen način. Ko govorimo o pravicah, se želim navezati na to, kar je povedala kolegica Grisbek. Nekoliko drugače bom zastavila to vprašanje. No, danes eh, obeležujemo tudi tragične dogodke v tedniku Charlie Hebdo, pravzaprav imajo ljudje občutek, da po tem dogodku ni, bil, ni nič več tako, kot je bilo. In eh, sama vem, da po traumatičnih dogodkih res nič več ni tako, kot je bilo. Moj oče, preiskovalni sodnik, je bil umorjen pred eh, skoraj 30 leti, v njegov avtomobil je bila nastavljena bomba in od takrat ni nič več tako, kot je bilo ne samo zato, ker ne moremo pozabiti teh slik, ampak tudi zato, ker eh, nič ni moglo zapolniti to praznino, ki jo je pustil za seboj. No, vi ste govorili o pomenu žrtev. Žrtve treba upoštevati tudi pri naši zakonodaji. Danes smo veliko govorili o varstvu pravic. No, v direktivi so predvidene različne oblike zaščite žrtev. Mi smo želeli zagotoviti takšno pravno zaščito tudi strani držav. Ali se vam zdi, da bi lahko tukaj naredili še več, bi lahko bolje zaščitili žrtve ali obstajajo v kakšnih državah mm, prakse ali izkušnje, ki bi nam lahko služile kot zgled? Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaše odgovore. In uh, zahvaljujem se vam tudi za to, uh, da ste omenili delo ki, smo jo, de, delo, ki smo ga opravili v eh, medskupini za pravice otrok. Kajti uh, otroci so pogosto tisti, ki so najbolj randljive žrtve terorizma, organiziranega kriminala, postopkov. Pogosto imamo občutek, da imajo žrtve premalo možnosti vpliva na postopke. Premalo besede imajo pri postopkih, ki, v katere so upletene. Tako da hvala, da ste omenili tudi eh, to delo med skupine za otroke oziroma mladoletnike. Eh, in eh, seveda bomo pri nadaljem delu naše skupine se opirali tudi na vaše uh, besede. Gospa Kiniči, Takole bi vam povedal. Vse to lahko obravnavamo tudi z vidika zgodovine. V Evropskem parlamentu razumemo, kaj vse je Evropska eh, unija zgradila po drugi svetovni vojni, po eh, prvanstvu, po vsem tem. Eh, imamo možnost, eh, da se umestimo v takšno zgodovinsko eh, perspektivo. Upoštevati je treba tudi padec berlinskega zidu. Smo v Evropskem parlamentu, kjer so združene vse te države, kjer dolga, dolga leta, včasih 40 let, ni vladala demokracija. In v tej zgodovinski perspektivi, z tega zgodovinskega vidika, uh, je jasno, da nič ni tako, kot je bilo. 11. september je pomenil, da v ZDA nič ni več tako, kot je bilo. In tisti, ki e, sledijo e, konceptom ZDA, politično, vo, e, vojaško, pravosodno gledano, jasno je, da zadeve niso več iste. In a, eh, enako velja za Evropo po a, eh, tem a, eh, valu a, napadov Daesha, do katerih je prihajalo v Franciji, v Nemčiji, na Danskem, v Združenem kraljestvu. In vprašanje iz zgodovinskega vidika je, kako iziti iz te situacije. Kaj bomo naredili? Bomo še naprej ponavljali, da nič ni več tako, kot je bilo in sprejemali ukrepe, za katere še vedno menim, da so neuravnoteženi z vidika vladavine prava, brez da bi v mislih imeli Eh, ne to, kar je za nami, ampak to, je, to kar je pred nami. Kakšno vladavino prava bomo eh, prepustili našim otrokom, eh, našim vnukom. In na to z političnega vidika, kaj, kakšno zapoščino bomo postili novim vladam, novim eh, parlamentarnim večinam, ki morda ne bodo tako spoštovale eh, pravne države kot eh, jo spoštujejo trenutne vlade, vaše in naše. In to je vprašanje, s katerim se ukvarjam iz dneva v dan. Brez da bi posegal v eh, socialno kohezijo, v državno kohezijo. ljudje, ki so morda lahko eh, tarča eh, ukrepov za preprečevanje terorizma zaradi njihove skupnosti, eh, izvora in tako naprej. To je pač realno stanje. Paziti moramo pri tem. Ne smemo vzpostaviti instrumentov, ki bi nas lahko pripeljali tako daleč, da bomo posegli v svobodo ljudi v pravice ljudi. Tekom daljšega obdobja je jasno, da ni več eh, tako, kot je bilo. Z tega vidika je treba ukrepati, ampak ukrepati moramo tudi tako, da se, ozremo, da eh, se ozremo v prihodnost. Kakšna bo prihodnost, kaj bomo prepustili eh, zanamcem. Pripričan sem, da bo ta grožnja nekega dne eh, izničena, odpravljena in da se nam ne bo treba eh, vsak dan boriti eh, s to mislijo, da se bo nekdo razstrelil nekje na eh, ulici, da eh, bomo upali na avtobus. Zdi se mi izjemno pomembno z vidika vašega vprašanja, da upoštevamo žrtve. Ne zgolj, da se jim poklonimo, da obeležimo njihova življenja, vse to je seveda potrebno, ampak da jih upoštevamo kot osebe, ki lahko pričajo uh, o neki drugi situaciji, ki, lahko, ki nam lahko pomagajo, k temu, da eh, naredimo korak v smeri drugačne družbe. Naprimer, da vključimo eh, ljudi v družbo, eh, poklicno, družinsko in tako naprej. Ljudje, ki, ki so bili eh, traumatizirani, eh, se lahko vključijo v družbo. In zato moramo vzpostaviti to človeško eh, podlago, na kateri zgrad, lahko zgradimo novo družbo. Eh, iziti moramo iz te perspektive 11. septembra in preiti v eh, neko novo stanje, tudi z vidika naših misli, zakonodaje in tako naprej. Mi smo pripravili predloge, ki so po našem mnenju eh, precej skromni, ampak eh, oblikovani so s tem razmislekom v mislih. To velja za vse ljudi po vseh državah sveta. A bi bilo treba uvesti poseben status teh eh, žrtev, tako da bomo imeli posebne ukrepe, oziroma A je bolje, da uporabljamo uh, skupni pravni red, ki bo širši. Nekateri odvetniki, na primer, pravijo, da v uh, zakonodaji, kakršna je francoska, obstaja celo vrsto elementov, uh, ki bi jih lahko uporabljali tudi za uh, žrtve. Drugi pravijo, da bi bilo politično gledano uh, modro, da uh, uvedemo nek poseben status. Mi smo izbrali ta uh, element, to možnost, poseben uh, status in uh, to uh, najdete v naših predlogih uh, z dne 30. junija 2017. Na nek način je to uh, moja sklepna misel. Mislim, da je izjemno pomembno predvsem to, da delamo ne zgolj eh, odločno in strumno, ampak eh, z glavo po konci, eh, da se zavedamo, kaj eh, naša demokracija je in kakšna eh, načela so podlaga za našo družbo. Najlepša hvala Jacques Dubon za hm, te komentarje, za ta stališča v zvezi eh, z vašo eh, funkcijo. Eh, Seveda so kolegi in kolegice vedeli, da bomo veliko razpravljali o francoskih primerjih. Mislim, da je bila ta razprava zelo eh, zanimiva, sploh z vidika eh, dela tega odbora. Nič eh, ne bo več tako, kot je nekoč bilo. In to je tudi usmeritev tega posebnega odbora. Na nas je, da poskušamo na nek način narediti korak naprej, kot ste dejali. Prijeti v novo eh, fazo, evropsko fazo, na vkljub težavam, pravnim državam, težavam in problematiko pristojnosti in tako naprej. To je ta ideja, da naredimo korak naprej v prihodnost. Naši državljani namreč to eh, pričakujejo od nas. Menijo, čutijo, da mora biti odgovor evropske narave na evropski ravni, kar se tiče obravnave žrtev prek izmenjave najboljš, eh, najboljših praks in tako naprej, tudi kar se tiče eh, zaščite demokracije. Vaša prisotnost, odgovori, komentarji eh, so nam dali veliko informacij, ki jih bomo lahko upoštevali pri našem delu. Najlepša hvala, gospod zagovornik pravic. No, spremljajo me eh, kolegice, eh, ena od njih eh, zelo dobro pozna delo vašega parlamenta in mi smo vedno na voljo za sodelovanje, če potrebuje dodatne informacije, dokumente in tako naprej, bodi si v imenu odbora, bodi si na dvostranski ravni. Najlepša hvala, hvala, nisem nam, omenila Franz Samartin. Uh, in pa tudi uh, uh, drugih kolegic. Uh, ena od njih je uh, prej delala tukaj v Evropskem parlamentu in uh, na to odšla z veliko izkušnji. Najlepša, uh, izkušen, uh, najlepša hvala vsem za sodelovanje in to pripravljenost za sodelovanje. Veseli smo bili, da smo vas lahko pozdravili v naši sredi kolege in kolegi, eh, kolegice bi rada spomnila, da bo naslednja seja potekala eh, ponedeljek 22. Eh, popovdan in pa v torek 23. dopovdan. Najlepša hvala in lep večer vsem.